Takole, začenjamo. Dobar dan. Danes imamo predstavitev na temo regionalne politike. Pozdravljam pristojno komisarko gospod Kretu, generalni direktor DEFA in tudi ekipa z GD Regi, potem pa računsko sodišče, gospod Balko, pozdravljeni, pristojni član takoj boste dobili besedo, gospod Bajko, ker nimam nobenih sporočil, kar se tiče dnevnega reda, nimam nobenih predlogov. Torej, sestanek je, prenašam po internetu in jezike, ki so na voljo, lahko tudi sami preberete. Gospod Bajko, beseda je vaša. Thank you very much. Hvala lepa. Spoštovana predsednica dr. Gresle, poročevalka gospod Labajova, gospod komisarka Kretu, spoštovani člani odbora KONT Evropskega parlamenta, spoštovane gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da vam lahko predstavim poročilo leta 2014 računskega sodišča, kar se tiče regionalne in urbane politike. To je del letnega poročila šesto poglavje o ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji. Prejšnji torek pa ste že imeli predstavitev o zaposlovanju in socialnih zadevah. Leta 2014 je bila regionalna in urbana politika pomembna. To je bila druga najvišja postavka takoj za EAGF. Velika večina plačil je bila je začasnih plačil za operativne programe za obdobje 2007-2013. Konec decembra letos se izteče čas za izpeljavo teh projektov. Katera so glavna sporočila, kar se tiče finančnega leta 2014? Prvič. Za finančno leto 2014 sodišče ocenjuje stopnjo napak za ekonomske, socialno in teritorijalno kohezijo celoti na 5,7 odstotka. To je tehtano povprečje ocenjenih ravni napak za zaposlovanje in socialne zadeve, tukaj 3,7 odstotka, za regionalno in urbano politiko pa 6,1 odstotka. Naša ocena za regionalno in urbano politiko temelji na pregledu 161 transakcij iz 16 držav članic. Stopnja napak za regionalno in urbano politiko leta 2014 je nekoliko nižja kot tista za leto 2013. 6,9 odstotka, potem preračunano 7,0 odstotka ampak še vedno znatno nad dvodstotnim materialnim pragom. Drugič, kot v prejšnjih letih so glavni viri napak, ki prispevajo k ocenjeni ravni napak, kršitve nacionalnih in evropskih javnih naročil, neutemeljeni izdatki, neizpolnjevanje pravil državne pomoči, in tudi nepravi projekti. V tem poglavju imamo kar nekaj nazornih primerov, ko imamo na primer neutemeljeno podelitev pomoči ali pogodb in tudi stroški, ki jih ne bi smeli prijaviti ali pa pomoč, ki ni združljiva skupnim trgom za prejemnike, ki naprimer niso MSP-ji. Povezavi zaključki, kot je bilo omenjeno že v govoru lansko leto, porabljamo posebna poročila za to, da bi odkrili vir napak. V tem kontekstu bi rad spomnil na deseto posebno poročilo iz leta 2015 o težavah z javnimi naročili v kohezijskih projektih EU. To je bilo nedavno predstavljeno vašem odboru, ampak tudi odboru za skupni trg in zaščito potrošnikov in tudi v odboru za regionalni razvoj. Ostala posebna poročila o tem, kako učinkovito se komisija loteva težav neizpolnjevanja pravil državne pomoči glede kohezije ali finančnih instrumentov, pa bodo objavljena leta 2016 ta in ostale revizije sodišča skušajo izboljšati uspešnost porabe sredstev v EU v skladu z izjavami o še bolj rezultatsko orientirani porabi EU, to je izjavil naš predsednik gospod Kaldeira. Tretjič, kot v prejšnjih letih sodišče izpostavlja pomankljivo zanesljivost nadzora držav članic. Čeprav je nekaj izboljšav, je še vedno preveč primerov napak prejemnikov, kjer potem nacionalni organi niso opravili nadzora, imeli pa so dovolj informacij, da bi lahko popravili te naprake, preden so prijavili izdatke komisiji. Če bi vse te podatke uporabili, bi ocenjena raven napak za poglavje ekonomska, socialna in teritorijalna kohezija bila 1,6 odstotka nižja. Poleg tega smo našli primere, kjer je bila napaka strani nacionalnih organov in to je potem prispevalo dodatnih 1,7 odstotne točke k ocenjeni ravni napak. Četrtič. Naša revizija je vključevala pregled finančnih instrumentov po skupnem upravljanju. Ogledali smo si razmerje skladov, ki dejansko dosežejo končne prijemnike. Po nedavnih podatkih komisije je povprečna stopnja leta 2014 bila 57 odstotna. Primerjavi 47 odstotkov do konca leta 2013. Naj vas spomnim, da je bil rok 31. decembra 2015 za razpoložljivost teh sredstev. In vem, da se komisija s tem ne strinja. Mi pa moramo izpostaviti sklep komisije z leta 2015-2771 aprila 2015, kar se tiče spremembe sklepa o sprejemu smernic o zaprtju operativnih programov, kjer so podaljšali to obdobje na 31. decembr 2015 in potem še na 31. marec 2017. Mislimo, da je podaljševanje tega obdobja nekaj, kar ne izpolnjuje hierarhije norm, kjer lahko pravno določbo spremenimo samo zakonodajo na enaki ali višji pravni ravni. Po našem mnenju bi komisija morala zahtevati spremembo od parlamenta in sveta. Petič, kar se tiče notranjih sistemov, smo najprej pregledali nadzorne dejavnosti komisije v državah članicah in potem tudi letna poročila o dejavnostih Generalnega direktorata za regionalno in urbano politiko in tudi Generalnega direktorata za zaposlovanje in socialne infere. Kar se tiče prvega vidika komisije, smo pregledali, ali so GDI učinkovito preverjali zanesljivost in uspešnost izvajanja programov in ocenevanja raven napak. Na primeru 139 operativnih programov, 105 jih je bilo ERDF, CF operativnih programov. Naš pregled je pokazal, da 84 primerov ni imelo težav od teh 105 ERDF, CF operativnih programov. Za nadaljnih 21 ERDF, CF OPS pa menimo, da pomankljivosti niso bile tako resne, da bi komisija morala podati dodatne opombe, kar se tiče večje finančne porabe za leto 2014. Še več. Na ravni revizorja smo opazili precejšno število, pred, smo opazili, da jih kar precej ni izpolnjevalo sveznega nadzora pravil državne pomoči. 42 od 139 operativnih programov je imelo pomankljivosti. In tukaj bi komisija morala kaj postoriti. Kar se tiče drugega vidika letnega poročila o generalnih direktoratih, pa menimo, da je izračun komisije o soti, ki je tvegana za leto 2014, kar se tiče zaposlovanja socialnih zadev in vključevanja, skladen s tem, kar so poročali revizorski organi. Vendar pa tako kot v prejšnjih letih moramo izpostaviti, da je robustnost kumul kumulativnega tveganja ocenjeno, ocenjena tako, da smo seveda odvisni od podatkov komisije in držav članic. Tako da obstaja tveganje, da smo nekoliko pocenili določene stopne zaradi nekaterih operativnih programov. Hkrati pa naj spomnimo, da letne stopnje napak, ki jih objavlja komisija, niso neposredno primerljive z našimi. Prav tako smo našli pomisleke v letnem poročilu za komisijo 2014. To je bilo predstavljeno v skladu z navodili komisije in po podatki, ki smo jih imeli za oba generalna direktorja. Spoštovane poslanke in poslanci, Računsko sodišče podaja naslednja priporočila. Prvič, komisija mora izvesti analizo nacionalnih pravil za prejšnja in trenutno programsko obdobje in mora najti najboljše prakse tako, da bomo ponudili smernice za države članice, kako poenostaviti in se izogniti nepotrebno zapletenim pravilom. Drugič, upravni organi in umestniki morajo storiti več za to, da bi popravili, po, odpravili pomankljivosti in sicer v nadzoru na prvi stopni, potrebno je uporabiti vse informacije in komisija mora biti zmožna narediti nekaj teh nadzorov tudi sama in skušati razširiti najboljše prakse. Tretjič, Države članice morajo bolje uporabiti možnosti, ki so v uredbi o skupnih določbah in v uredbi e SF za obdobje 2014 do 2020, kar se tiče poenostavljene stroškovne opcije. Četrtič, države članice morajo zagotoviti ustrezna izplačila za 2007-2013, s tem, da bodo prejemnikom povrnili sredstva v razumnem času. Komisija mora svetu in parlamentu podati zakonodajni predlog, da bi spremenili zakonodajnim aktom enake pravne vrednosti, da bi spremenili uredbo 1084-2006 in bomo upoštevali tudi podaljšanje obdobja za finančne instrumente pod eh, skupnim upravljanjem. Komisija bi naj tudi skušala skupaj z državami članicami narediti določene finančne popravke. Tudi kar se tiče eh, stopnje tveganja, ki se izračuna na koncu. In sedmič, komisija bi morala ukrepiti svoj nadzorni sistem tudi kar se tiče revizorskih organov. Spoštovane poslanke in poslanci, ne gre samo za to, da izpolnjujemo že sedanja pravila, gre tudi za to, da skušamo zadostiti ciljem, ki smo si jih zadali. Zato bi se rad lotil še šeste zadnje teme, torej šesto poglavje o ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji našega letnega poročila 2014, pa tudi sedmo poglavje o naravnih virih, ki so prvič tukaj kot eh, pilotni projekt o uspešnosti ocene projektov. Bolj natančno, v šestem poglavju smo ocenili 186 transakcij v našem vzorcu, ki so bili fizično končani ob naši reviziji. Prvič, ali in do kakšne mere so cili ERDF, CF in ESF projektov, ki so specificirani v projektih, v pogodbah, bili v skladu s tistimi, ki so zadani v operativnih programih in B, ali so projekti potem dosegli zadane cilje. Naše analize se osredotočajo na projekte in kjer je bilo možno, smo ocenili tudi obseg, do kakšne mere so dolgoročni rezultati bili doseženi. Gotovili smo, da je tri četrtine projektov, ki smo jih pregledali, doseglo v polni meri ali vsaj delno cilje. Imeli smo tudi nekatere projekte, kjer je časovna omejitev za dosego ciljev še vedno bila veljavna za nekatere cilje in torej še potem nismo mogli točno vedeti, ali so bili cilji doseženi ali ne. Ali pa cilji morda niso bili v skladu z operativnimi programi in z relevantnimi prednostnimi osmi. In končno, v dveh odstotkih projektov pa ni bil dosežen obenen v cilju ti projekti ne prinašajo vrednosti, ker se investicije ne morejo uporabiti ali pa se uporabljajo premalo in če se to ne popravi, to pomeni torej zlorabo sredstev Evropske unije. Poleg tega je naš pilotski projekt pokazal, da je v večini primerov to, kako je bila sklenjena pogodba, bilo oddaljeno od tega, ali je potem projekt dobil eh, sredstva ali ne. Prav tako vam lahko povem, da je DAS 2015, kar se tiče rezultatov, za nas zelo pomembno in bomo nadaljevali z ocenevanjem uspešnosti tudi v prihodnje. Upamo, da bo to pomagalo parlamentu, vam in svetu, da boste imeli zanesljivost glede porabe sredstev, temveč tudi o tem, ali to prispeva k doseganju političnih ciljev na področju kohezije. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospode, to je vse, kar sem vam želel povedati. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Balko. Tega ne doživimo vsak dan, da računsko sodišče reče, komisija niste se držali zakonodaje kdo lahko torej podaljša obdobje veljavnosti programov. Tako, sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Kreto. Prosim. Hvala lepa, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani člani računskega sodišča. Naj se najprej zahvalim gospodu Balku, za uravnoteženo predstavitev. Vsi vemo, da je regionalna in urbana politika zelo pomembna za države članice. Tukaj je veliko javnih investicij in veliko investicij v infrastrukturo. Na začetku svojega mandata sem skušala izboljšati razdelovanje sredstev in prvi rezultati so že na voljo. Sprejela sem priporočilo odbora in tudi dela računskega sodišča. Vaš prispevek mislim, da je ključnega pomena za to, da bi komisiji pomagali doseči polno odgovornost pri vprašanju uspešnosti in eh, izvajanja programov. Torej, kar se tiče kohezijske politike. Sporočanje rezultatov je ključnega pomena za komisijo. To priložnost bi rada izkoriščila za to, da vas spomnim na platformo odprtih podatkov, na voljo javnosti, ki govorijo po, o podatkih po državah članicah ali regijah. Kohezijska politika gotovo že prinaša rezultate in to je pomembno za drž državljane in to smo videli v obdobju 2007 do 2013. Po nedavnih podatkih po državah članicah vam lahko ponudim preliminarne zaključke nekaterih indikatorjev, ki jih bomo objavili v naslednjem poročilu o letnih dejavnostih več kot 250 tisoč eh, delovnih mest smo ustvarili, povezali smo veliko podjetij za raziskovalno srednjo in na tak ali drugačen način smo dotaknili se 2700 podjetij. 270 tisoč podjetij, prostite. In potem tudi, da so vzorec, kot je gospod Bajko dejal, je pomemben. Nekaj časa je še za dosego ciljev in to prvo leto, sporedno z obdobjem 2007-2013, sem se želela osredotočiti na smernice za 2014-2020 in zato smo tudi sprejeli operativne programe. Vseh 205 programov pod ciljem rasti in delovna mesta in vsi bi morali biti sprejeti do konca leta. Vsak program je bil oblikovan tako, da je logika taka, da stremimo k rezultatom. In tukaj je potrebno govoriti na tri vprašanja. Kaj želite spremeniti z naložbo, kako boste izmerili spremembo in kateri projekti lahko prispevajo k želenim spremembam. Operativni programi ocenjujejo specifične potrebe regij in področji in tudi cilje glede investicij, ki so povezani s tem. Potrebno je imeti rezultatske indikatorje specifične za posamezne programe. In tukaj moramo imeti začetno točko in potem tudi jasen cilj. Projekti se izbirajo glede na to, koliko bodo prispevali k rezultatom. In potrebno je seveda vse skupaj tudi ustrezno nadzorovati. Programi bodo začeli sporočati več podatkov naslednje leto za poročilo 2017. Eksante pogojevanje pa bo zagotovilo, da bomo imeli pravi strateški zakonodajni in operativni okvir od samega začetka. Naslednji teden bomo objavili poročilo člen 16 in z veseljem bo prišla v parlament in ga predstavila. Naj povem, da se kaže, da je osredotočena na rezultate boljše kot v prejšnjem obdobju. Vse to pa pomeni, da se seveda spremeni tudi kultura pri obravnavi strukturnih in socialnih skladov. In računam na vašo podporo, da nam bo uspelo doseči zasuk, še prav posebno, da bomo poslali pravo sporočilo nacionalnim organom. In končno, naj izpostavim, da je okvir, ki ga imamo, bil sprejet strani sveta in parlamenta po dolgih pogajanjih to je del strategije EU 2020, 11 tematskih. Vsi imamo. Pozdravljam sodelovanje med institucijami in želimo si dogovora o skupni metodologiji, kar se tiče uspešnosti, po določenih pravilih. Kar se tiče zakonitosti in uspešnosti, tudi to se mi zdi ključnega pomena. Leta 2014 smo imeli izdatke še iz obdobja 2007-2013. In tukaj je 6,1 odstotkov eh, raven napak. To je še vedno znatno nad spremljivo ravnjo. Potem pa obdobje 2014-2020, tukaj smo imeli nekaj popravkov za to, da bi stvari izboljšali. Nova zakonodaja imajo spodbude za boljši nadzor držav članic in tudi povečuje nadzorna poblastila komisije in eh, finančne popravke. Vendar pa to bomo lahko ocenili prvič šele leta 2017. Raven stopnje, eh, stopnje napak eh, računskega sodišča pa nam kaže, da moramo nadaljevati z izboljševanjem svojega dela da bi se izognili nepravilnosti. Prav tako imamo različne tipe tvegane za različne izdatke, naprimer, ko gre za državno pomoč in za javna naročila. Naj povem nekaj še o tem, kaj počnemo glede tega. Vš čas ocenjujemo, kako sistem deluje, glede na najboljše podatke, kar jih imamo. Približno 90 nadzorov na terenu imamo vsako leto in ocenjujemo tudi zanesljivost nacionalnih organov v skladu um, z enotnim načelom revizije. Račun, revizijska mnenja nam dajo pomembno stopnjo gotovosti. Več kot 8500 projektov smo ocenili leta 2014. Kjerkoli opazimo tveganja, takoj želimo zavarovati proračun EU. Ostavimo plačila in uveljavimo tudi korektivne ukrepe, tudi finančne korektivne ukrepe. Leta 2014 smo 7,5 milijarde evrov povrnili iz več kot 120 programov. In nismo nadaljevali z izplačilom, če razmere niso bile popravljene. Sedaj pa bomo imeli še eno varnostno mrežo, da bi zmanjšali tveganje na spremljivo raven. Prav tako bomo imeli dodatna finančna korekcijska sredstva, ker bo to potrebno. In konec koncev seveda tudi zelo strogo uporabljamo našo politiko, kar se tiče boja proti korupciji in prevaram. Naša vloga je tudi ta, da skušamo državam članicam pomagati pri premagovanju napak z boljšo administracijo in upravljanjem. Potem imamo tudi neko pobudo peer-to-peer, izmenjavo najboljših praks med državami članicami, skupaj z drugimi komisarji pa smo spostavili tudi dva akcijska načrta, kar se tiče državne pomoči in javnih naročil. Prvi o javnih naročilih je bil objavljen prejšnji teden. In ko sem prevzela položaje, veste, da je bilo veliko tveganje, da določene države članice ne bodo dovolj izvajale uh, dogovorov in sedaj imamo platformo za boljše izvajanje in skušali smo pomagati osmim državam članicam, ki jih je to najbolj prizadelo. Kot rezultat tega, lahko rečemo, da so rezultati veliko boljši. Uporabili pa smo tudi vso prožnost in smo spoštovali pravni red. Poenostavitev je še ena prednostna naloga za komisijo in za me osebno. Imamo skupino na visoki ravni, ki je začela z delom lani oktober eh, z aktivnim udestovanjem računskega sodišča. Gospod Bajko, hvala, da ste navzoči in tudi Evropski parlament je navzoč. In sicer je navzoč odbor regij. Skušamo prepoznati najboljše prakse za zmanjševanje administrativnega bremena in skušamo podati tudi priporočila. Mislim, da nam mora uspeti. Regionalna in urbana politika je praktični izraz solidarnosti v skupnem trgu. To je pomembno za integriran mestni razvoj. Izboljšuje življenja evropskih državljanov in jim pomaga povrniti zaupanje v institucije. To je zelo pomembno za Evropsko komisijo, še prav posebno, se tako podpira Junkerov načrt za rast in delovna mesta. Predsednik Kaldera, seveda, absorpcija je pomembna, potrebno je spoštovati pravila in potrebno je biti očinkovit pri naložbah. Mislim, da je to cilj kohezijske politike za leto 2014 do 2020. To je tudi politična zaveza te komisije in seveda računam na vašo podporo. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa sem seveda pripravljen odgovoriti na vprašanje. Hvala lepa. Ja, ja kar zadeva to, kar je delo računsko sodišče, namreč, da je komisija nezakonito podaljšala možnost črpanja iz tega programa, če lahko nekaj poveste na to temo.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 sem bila pripravljena na, na to vprašanje. No, kot eh, najverjetneje veste, v papirjih, v dokumentih komisije smo ta problem že reševali v skladu z logiko, ki smo jo predvideli znotraj teh pravil. Se pravi, ta plačila so možna do konca leta, do 31. decembra, ampak eh, dejansko izvajanje eh, pomeni, da moramo zadevo podaljšati do marca 2017, ko se bodo projekti dejansko približili eh, zaključku. Različno se namreč tolmači to problematiko na ravni strokovnjakov komisije in pa na ravni rečniškega sodišča. Mi se sodiščem ne strinjamo in uh, Tudi svet je od komisije zahteval čim več eh, fleksibilnosti s tem v zvezi in mislim, da smo to dejansko tudi izkazali, kot je dejal gospod eh, Balko, je računsko sodišče drugega mnenja in komisija. meni, da bi morali to obdobje podaljšati na zahtevo tudi sveta. Hvala, gospa poročevalka. Thank you very much, madam chair. Hvala, gospa predsednica, gospa Kretu, spoštovani člani računskega sodišča, predstavniki eh, DG-ja, dragi kolegi. Kot veste, so moje prednostne naloge pri razrešnici za 2014 eh, enostavnost eh, in pa preglednost. Eh, tako enostavnost kot poenostavljanje oboje sta moji prioriteti. Hvala gospe Kretu, da je poudarila usmerjenost v rezultate pri kohezijski politiki v svojem govoru. Zahvaljujem se tudi računskemu sodišču, ker nam je dalo na razpolago vse potrebne podatke tako da se ne bom preveč spuščala v vse te izsledke, ki jih je predstavil gospod Balko. Mm, mislim, da so priporočila resna in dobra. Želim se osredotočiti na nekaj konkretnih tem, kot ponavadi. Zahvaljujem se tudi komisiji za odgovore na naša pisna vprašanja. Na nekaj eh, teh odgovorov se bom še osredotočila, ker potrebujem bolj poglobljeno razlago. Mislim, da ne bom postavila vseh 40 vprašanj, ki jih imam tukaj na papirju, ampak eh, se bom dotaknila samo nekaterih. Eh, potem pa se lahko še vrnemo k temu. No, prvo vprašanje se tiče enega vašega odgovora iz vprašalnika in sicer od 157 eh, priporočil za države članice za leto 2014. Eh, od teh 157 je več kot dve tretjini eh, bilo povezanih s kohezijsko politiko in regionalno politiko. Kaj pa ostala priporočila? Torej, tista, ki niso relevantna. Vi ste rekli, da jih je dve tretjini relevantnih eh, za kohezijsko politiko. Kaj pa torej mm, tista nerelevantna? Mislim, da je to preprosto vprašanje, ampak vseeno se mi ga zdi pomembno poudariti. Uh, pa še to, da komisija eh, zahteva podrobne in pregledne informacije eh, strani držav članic, zato da bo DG regijo lahko eh, pripravil specifična priporočila. To se mi zdi zelo pomembno. Malo bi še ostala pri stopni napake regionalna in kohezijska politika. Tam je eh, 6,1 odstotna stopna napake, vendar pa vemo, da bi lahko bila ta stopna napake bistveno nižja, če bi države članice uporabile vse informacije, ki so jim bile na voljo. In mislim, da vsako leto dobimo strani računskega sodišča ista sporočila. Tako sodišče kot parlament sta vse čas eh, poudarjala, da je ta problem treba rešiti komisarka pa je v svojih odgovorih zatrdila, da komisija eh, dobro pozna vse to in upošteva tudi pri izvajanju eh, proračuna in da se vse čas tudi trudi za popravljanje problemov, tudi s tem, da eh, prekine plačila, ko se najdejo resne napake. To je eden od citatov iz vaših odgovorov. Ali to pomeni, da komisija kot nadzorni organ, da je eh, poznala eh, ta dejstva in te napake. Če ne, potem vidimo, da tudi nadzor komisije ne deluje dobro. In eh, nisem videla, da bi se komisija kakorkoli odzvala na te napake, da bi jih skušala popraviti. Več informacij ne bo pomagalo pri temu, da bi se uporabljale tiste že objavljene informacije. Naprimer, zakaj se torej situacija ne izboljša? Uh, zakaj eh, uporaba rahne pri uporabi in porabi evropskih sredstev ni obvezna. Potem pa še eh, napake pri državni pomoči in pri javnem eh, naročanju. Komisija tukaj svoje nadzorne vloge v stopni eksante ni dobro upravljala očitno. Skupno upravljanje je tudi skupna odgovornost in sicer med komisijo in državami članicami. Ali bi komisija lahko več naredila? pri nadzoru Iksante, zato da se zagotovi na področju javnega, javnega naročanja in državne pomoči eh, nižja stopna napake. Eh, začeli ste tudi z akcijskim načrtom za javna naročila, ali so evropska pravila preveč kompleksna eh, in puščajo preveč prostora za interpretacijo državam članicam, da ne izvajajo vse eh, pravnih določb na enak način. Ali bi bilo treba spremeniti eh, uredbi? Eh, da bodo pravila enostavna in enaka za vse. Kakšna so vaša mnenja v zvezi s tem? Potem pa še vprašanje o finančnih instrumentih. Zanima me, kakšni so predpogoji v državah članicah, da učinkovito uporabljajo eh, te finančne instrumente pri socialni in kohezijski politiki. Kako bo eh, komisija odpravila to vrzel pri odgovornosti, ko gre za uporabo finančnih instrumentov. Vsi se zavedamo te vrzeli, mm, predvsem v odnosu do EIB. Napake so bile opažene pri finančnih instrumentih, predvsem v določenih državah članicah in zdi se, da gre za iste države, ki imajo težave tudi pri uporabi kohezijskih skladov in ERDF. Tudi te, eh, torej te države so tiste, ki eh, tudi finančnih instrumentov ne uporabljajo pravilno. Ali to komisijo skrbi? Še eno vprašanje imam, če pogledam malo nazaj, ampak mislim, da je pomembno uh, razumeti programsko obdobje od 2007 do 2013. Uh, eh, rekli ste, da je vaša najvišja prednostna naloga poenostavitev. Uh, Rekli ste tudi, da s tem, da se vzpostavijo eh, pravila za upravičenost, da je to eden od glavnih ukrepov za uvajanje poenostavitev v programskem obdobju 2007 eh, do 2013. Komu je tako poenostavljanje koristilo? Kajti upravičenci eh, in korisniki se še vedno pritožujejo nad kompleksnostjo pravil. Vprašanje, ki je s tem povezano, pa je, kako komisija želi s poenostavitvami nadaljevati. Eh, komisija je vzpostavila tudi skupino na visoki ravni za poenostavitve. Eh, to pozdravljam, ampak ali nam lahko podate kakšne zaključke in rezultate dela te skupine? Potem pa še zadnje vprašanje, ki ne zadeva toliko kohezijske politike, ampak je povezano s tem, kar eh, bomo z evropskim proračunom delali v prihodnje. To je zelo vroča tema v tem trenutku in sicer gre za begunce. Eh, države članice se soočajo z humanitarno krizo, kot je še niso poznale. Situacije mi ni treba opisovati, ampak eh, v bistvu imamo samo štiri sklade, ki so na voljo za to, da državam članicam pomagajo reševati begunsko krizo. Eden je tudi ERDF. No, ker je bil ta sklad oblikovan za drugačne namene, me zanima, ali je to res pravo orodje za pomoč državam članicam pri begunski krizi. Ali ne bi države članice morali bolj spodbujati, da uh, porabijo neporabljena sredstva iz evropskega proračuna. Eh, vesela sem, da je tukaj tudi nekaj članov iz odbora regij.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 imamo več kot 160 priporočil na področju transporta, izobraževanja, javne uprave in tako naprej. Imamo pa tudi eh, določene, določena druga priporočila, ki z nami nimajo nobene veze. Ja, Naprimer reforma zdravstva, reforma pokojninskega sistema, odprava oziroma zmanjšanje proračunskega primankljaja. Vse te stvari so pa povezane z internimi reformami posameznih držav. Moram pa povdariti, da kar zadeva ta konkretna priporočila za posamezne države, to seveda spremljamo in tudi ustrezno spreminjamo v okviru evropskega semestra in tu lahko povem, da ne moremo imeti odgovora na čisto vse težave v okviru teh priporočil. Lahko pa povem, da smo razočarani zaradi te visoke številke, namreč 40 odstotkov napak bi lahko prepoznali prej, če bi opravili nadzor predhodno ampak to je seveda lahko nekaj, kar je učinkovito le, če imajo tudi nacionalne oblasti vse potrebne informacije, da lahko izvajajo svoje, svoje priporočila. Generalna direkcija za regionalne zadeve je predstavila poročilo, ker je v lanskem letu to tudi zahtevala, na svojem zasedanju in ne gre tu za zahtevo po več nadzoru, po več nadzora, ampak po boljšem nadzoru in to izkazuje tudi poročilo računskega sodišča. No, po mojem mnenju bi se morale, morala naša dejavnost osredotočati na kar se da enostavna pravila, da bo tudi nadzor lahko potekal kar se da učinkovito in uspešno. Pravila, ki jih imamo, je treba pa tudi dobro izvajati, kolikor vem. Eh, imamo tudi korektivne ukrepe, tudi preventivne ukrepe za izboljšanje upravljanja. In od leta 2010 do zdaj smo upravili več kot 800 preverjanj pri nacionalnih pristojnih organih, še posebej tam, kjer se je tveganje izkazalo zelo visoko. In eh, tam se potem eh, prepoznavajo veliki problemi plačila se ustavljajo in eh, to seveda pri zahteva konkretne ukrepe. Državam članicam tu pomagamo pri tem, da se izboljšajo, da tudi spremenijo svoje kapacitete in svojo usposobljenost, ampak eh, veliko ugotovljenega je pač odvisno od eh, interne kuhinje v državah članicah. Ja, imamo seveda Eh, izmenjava najboljših praks, tudi za obdobje 2014-2020 smo predvideli drugačno ravnanje, ker smo se tudi kar nekaj naučili že iz preteklosti. Iz napak v obdobju 2007-2013 smo se veliko naučili in eh, to sicer ni noben eh, izgovor, nobeno upravičilo za napake, vendar pa menim, da je pomembno, da državam članicam pošljemo tudi jasen, prevgleden signal. Države članice morajo namreč eh, preučiti, kako lahko svoje lastne revizijske sisteme tudi izboljšajo, da se to ne bo več ponavljalo. Kar pa zadeva druge inštrumente, preko katerih lahko izvajamo nadzor, kot veste, v naslednjem programskem obdobju no, uporabljamo tako imenovani program Arahne, to je inštrument za zbiranje podatkov, ki ga je pripravila komisija, razvila komisija in državam članicam svetujemo, da to uporabljajo in veseli nas, da številne države članice eh, že to uporabljajo oziroma so sprejeli zavezo, da bodo to uporabljale. Gre za določene minimalne zahteve, za prepoznavanje projektov, ki v sebi nosijo določena tveganja. Tako da mislim, da bo to zelo pomemben program, če bodo seveda vse države članice pri tem tudi sodelovale. Zdaj, kar zadeva krizo, krizo z begunci. To je seveda ena naših prioritet in eh, to je tudi na našem eh, dnevnem redu, na najvišjem prioritetnem mestu. Seveda potrebujemo dovolj sredstev, zato da se lahko na to krizo tudi ustrezno odzovemo. Veliko držav je, ki že uporabljajo sklad za regionalni razvoj v ta namen. No in seveda mora naša pomoč, naša podpora vključevati tudi druge ukrepe, tudi iz socialnih in drugih skladov. Vsekakor smo pripravljeni spreminjati prioritete, jasno je, da operativni programi, takrat, ko so se sprejemali, niso bili sprejeti v obdobju, ko bi se soočili s to krizo. Zdaj v najnovejših sporočilih komisije smo tudi pokazali državam članicam, kako lahko uporabljajo posamezne sklade in da lahko predlagajo tudi spremembe, če je to potrebno storiti. Sama osebno sem tudi pisala dopis vsem 28 pristojnim ministrom in eh, zdaj čakam na priporočila, kar zadeva morebitne spremembe vsebine programov. Dialog teče naprej. Italija je že spremenila namembnost 200 eh, milijonov za nujne ukrepe, Slovenija in eh, Hrvaška tudi načrtujeta preostala sredstva iz obdobja 2007-2013 porabiti v ta namen in eh, Italija in Grčija sta tudi v naslednjem obdobju že identificirali ustrezna sredstva. No, ampak tudi druge države, kot so Francija, Nizozemska, Nemčija, so uporabile ta sredstva in to že v prejšnjem obdobju. Kajti imamo splošen program, Eh, boja proti revščini. No, tudi sama sem eh, v Nemčiji obiskala center, Germany's Learning Neighborhood se imenuje ta program, kjer izvajajo eh, zdravstvene ukrepe in izobraževalne ukrepe. Gre za projekt v vrednosti 1,3 milijona evrov. In mi seveda prepuščamo državam članicam odločitev, ali ta sredstva dejansko želijo tudi uporabiti v ta namen ali ne. Mi pripravimo predloge, imamo tu tudi infrastrukturni sklad, socialni sklad in številne druge inštrumente, s katerimi se lahko uspešno borimo proti krizi kar pa zadeva poenostavitev. No, lansko leto sem obiskala 22 držav in to je tema, ki se pojavlja praktično na vseh ravneh in vsi pravijo, da je ta regionalna politika zelo kompleksna, da je zelo veliko malih podjetij, ki ne uporabljajo več naših sredstev, zato ker je celoten postopek prezapleten, preveč zbirokratiziran, vse skupaj tudi traja predolgo, kot je dejal tudi gospod Balko. In v prvi vrsti gre oziroma mora iti za poenostavitev vseh postopkov v zvezi z javnim naročanjem. No, prejšnji teden smo tudi imeli pogovor na to temo in mislim, da je to proces, ki mora v prvi vrsti pomagati končnim uporabnikom oziroma upravičencem. In upamo, da bodo te poenostavitve pomagale tudi državam članicam. Upam, da bodo države članice lahko sprejele ustrezne ukrepe za izvajanje kvalitetnih programov. V obdobju 2007-2013 vemo, da ni bilo še predpisov, kar zadeva preverjanja oziroma nadzor, ni bilo predhodnega eh, pogojevanja, eksante pogojevanja in države članice mora razumeti, da ni nobene potrebe po tem, da se pred tem eh, branijo. V številni programi zahtevajo 30-40 različnih podpisnikov, Ne da bi Evropska unija to zahtevala, tako da mislim, da moramo sodelovati z državami članicami, da bomo skupaj vse te postopke poenostavili. Na začetku prihodnega leta bo skupina, ki sodeluje že od samega poletja, tudi na področju e-kohezije, pripravila priporočila in na tej podlagi mislim, da bomo lahko pripravili potem tudi ustrezna politična priporočila in eh, na srečanju ugotovili, ali je potrebno in možno v novem finančnem okviru že uveljaviti določene poenostavitve ali pa mm, morda mm, počakamo do leta 2017 na novo eh, ureditev. To je pač politična odločitev, ki jo bo moral sprejeti parlament in pa seveda tudi svet in komisija. Hvala, gospa komisarka. Še eno zadevo bi rada izpostavila, ki so jo omenili poročevalci, kajti mislim, da je vendarle pomembno, da razmislimo tudi o tem. Gospod Balko je prej tudi omenjal strukturne sklade in pa državne eh, podpore. Pri 29. oziroma pri 42. od 139. Eh, to je ena četrtina programov, če državne pomoči niso bile ustrezno preiskane strani revizijskih organov in eh, pristojni na komisiji tega niso opazili, potem mislim, da imamo tu opravka z zgodbo, ki nikakor ne more iti mimo kar tako. S tem eh, uničujemo notranji trg, s tem eh, sesuvamo tudi konkurenco na notranjem trgu s pomočjo strukturnih skladov in to je težka zgodba in zato še enkrat vprašanje, ki ga je zastavila tudi že poročevalka. Namreč kaj se je zgodilo, eh, kako to, da pristojni na komisiji zopet tega niso opazili, kajti že leta 2013 smo imeli to zgodbo. In če zdaj prestolnica EU eh, povzroča težave na notranjem trgu, potem je to že resna zgodba, tako da me zanima, kaj menite, da je tu možnost storiti oziroma kaj se že izvaja, da bi to odpravili. Hvala za odgovor. Ja, kot nedvomno veste, sodišče nek projekt presoja le v danem trenutku, torej gre za posnetek trenutnega stanja in mi potem lahko seveda izvajamo izboljšave naknadno. V naslednjem obdobju bomo pa lahko sprejemali tudi takšne neto izboljšave in države članice bodo izgubile sredstva, če ne bodo izpolnevali vseh pogojev tako eh, kot ste to videli, je jasno, da problemi imamo. In večina teh eh, težav eh, se pojavlja ravno pri javnih naročilih in pri državnih pomočeh. Pri državnih pomočeh imamo zdaj že akcijske načrte, na katerih delamo. Gre za akcijske načrte, ki jih pripravljamo skupaj z državami članicami in tu zdaj spremljamo, kako se eh, vse to izvaja. Gre za veliko odgovornost, ne le za komisijo, ampak tudi za države članice in eh, za revizijske organe. Naslednji kolega Celer, ELS. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Hvala tudi torej gospodu Balku iz Računskega sodišča za to analizo. Stopen napak je ena zgodba, drugo, kar pa nas skrbi tudi v odboru za regionalne zadeve, pa je, kako bodo nasplošno stvari šle naprej v smislu interne strukture eh, kohezijske in regionalne politike in strukturnih skladov. Namreč v letih 2014 eh, in tudi zdaj 2015, in komisarka je dejala, da mm, se bo verjetno vse skupaj peljalo naprej do marca 2017. Tu prihaja do velikih zamud pri plačilih eh, projektov iz prejšnjega eh, obdobja. Eh, že zdavnaj smo zdaj v novem obdobju, morali bi že začeti z izvajanjem novih programov in nov inštrument ki je bil dogovorjen v parskih sporazumih z državami članicami, bi se moral že izvajati. No, mi pa ugotavljamo, da se še vedno države članice ukvarjajo z starimi projekti in starimi vsebinami in eh, z vsem delom, ki sodi zraven, z novimi projekti pa sploh še niso začeli. In če zdaj gledamo v prihodnost, kmar bo namreč leta 2016, naj bi eh, se to sedanje obdobje zaključilo leta 2020, ampak leta 2016 smo še vedno v pripravljalni fazi tega novega eh, programskega obdobja, ki bo že v svojem tretjem letu in smo torej v veliki zamudi, ko gre za razkorak med izvajanjem projektov in pa zagotavljanjem kontinuitete. In eh, ta razkorak postaja vse večji. In kar zadeva poenostavitev, to zdaj vse čas nekako citiramo kot nek kakšen del seksmakina. Eh, vse bi radi poenostavili, ampak kako? Nobenih predlogov eh, človek ne sliši. Ja, imamo delovno skupino na visoki ravni, ki pa deluje v nekem časovnem horizontu treh let, tako da nam eh, to tu in zdaj ne bo ravno pomagalo če želimo hitreje priti do rezultatov. Potem bo seveda potrebno bistveno več storiti, tudi ko bomo opravili srednjeročni pregled mm, tega finančnega okvira in tudi strukturnih skladov. Tukaj se je treba vprašati, ali so bili dosedani postopki resnično ciljno usmerjeni. No in potem je tu cela vrsta primerov, ki jih izpostavlja tudi računsko sodišče, kar zadeva ciljno usmerjenost. Sveda, če postavim čistilo na pravo, sem eh, cilj v prvi vrsti recimo, da izpolnil. Gre za prispevek k izboljšanju življenskega okolja tu sem pač pregledal, ali je bilo vse dobro upravljeno, ali je bil razpis eh, ustrezno upravljen in tako naprej. Ampak če potem ugotovimo, da ta čistilna naprava, ki ni bila poceni, dejansko ni priklopljena na omrežje, ker eh, še ni lokalnega kanalizacijskega omrežja, ker eh, je naprava bistveno prevelika za zahteve, ki se porajajo, potem pa se treba vprašati, ali je rezultat dejansko pravi, ali je bil cilj dejansko dosežen, ali pa smo morda zgradili nekaj, kar ne služi ničemor v dani obliki. In zato se potem pojavi naslednja razprava, ki jo moramo prav tako tu tudi upoštevati. No in tu mislim, da so primeri računskega sodišča zelo koristni, namreč ali smo izbrali ko, prave projekte. Formalno gledano ja, ampak gre pa za celo vrsto projektov, ki v svojem učinku niso dosegli tistega, kar bi morali oziroma za kar so bili izdani. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa. Ja, kar zadeva program od obi 2014 do 2020, o tem seveda lahko spregovorim in eh, tudi o pripravah. Te priprave so povezane tudi s tem, kako so se zaključevali programi v prejšnjem eh, obdobju. To v naših pogovorih z državami in članicami se izkazuje, da je to zelo pomembno leto, ko bo potrebno opraviti to dvojno nalogo. Parlament in svet te nove programe na novo zastavljata. V državah članicah pa se je izkazalo, da je kar nekaj težav, kajti vsi se še niso odločili, kdo bodo pristojni organi. In to je nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Zelo pomembno je, sprejeti odločitev, kdo je pristojni organ eh, in to je nekaj, česar mi seveda ne moremo početi. To je sto odstotno v roke držav članic. Mi smo določili kriterije in mislim, da je imenovanje teh pristojnih organov prvi konkretni korak, ki nam bo potem pokazal, da sistem upravljanja in eh, nadzora oziroma revizije lahko ustrezno deluje v naslednjem programskem obdobju do leta 2020. In da bi pokazali, kako zelo pomemben je ta prvi korak, pa države članice ne morejo zahtevati plačil, dokler ne bodo komisije obvestile o imenovanju eh, pristojnih eh, organov za potrebovanje programov. No, prav tako zahtevamo mm, predhodno revizijo za znižanje eh, tvegan, gre torej za prva plačila, pri kateri bomo torej že videli, ali programi ustrežno delujejo. Kot nedvomno veste, so na začetku vedno na novo opredeljeni kriteriji za posamezne projekte in eh, tu dejansko zelo zamujamo. Obenem se še vedno pokrivajo stroški iz prejšnjega obdobja in sicer eh, to bo trajalo do konca letošnjega leta. In veseli me, da imamo mm, danes tu na tem mestu to razpravo, da dejansko vidimo, kako bi lahko ta proces poenostavili. Seveda pa želimo tudi to, da bo vse potekalo pravilno, po pravilih. Imamo kar nekaj težav, s katerimi se moramo soočati in eh, skušamo tudi odgovarjati na vprašanja, ki se zastavljajo v obdobju 2013-2017 moram reći da me je kar nekoliko presenetil pritisk, ki se je izvajal v smislu absorpcije. In eh, veliko se je hitelo, ne da bi se osredotočili na cilje projektov, veliko projektov je bilo, ki niso prinašali nobene dodane vrednosti in eh, obstaja tudi tveganje da se izbirajo preenostavni projekti, ki ne prinašajo neke posebne dodane vrednosti. No, ampak jaz osebno in glede direkcija regijo ustrajamo na tem, da je treba izbirati smele cilje, ki bodo zdržali vse te procese. Seveda imamo potem tudi možnosti izboljšav in eh, popravkov. In, uh, Za naslednje obdobje smo generalno direkcijo regijo tudi reorganizirali, da bodo lahko vsi opravljali svoje delo, da bo na voljo vse potrebno znanje in eh, izkušnje. In kot je gospod Celer povedal, ja, potrebujemo tudi nekaj časa, da vidimo, ali bodo ta nova pravila prenesla želene rezultate. Reforme se ne zgodijo čez noč in dvomim, da bomo prve rezultate zabeležili pred letom 2016. In eh, o vsem tem se bo poročalo seveda tudi šele leta 2017. 15 odstotkov projektov ne dosega ciljev, torej sedaj imamo vse številke, kar se tega tiče. To je dobro. To se mi je zdela najbolj zanimiva številka v celotnem letnem poročilu. Sedaj pa kolega Borgen, prosim. Uh, Von, prosim. Hvala komisarki, da je prišla na naše današnje zasedanje. Vem, da jo eh, zelo eh, skrbijo stopne napake. Vse nas skrbijo. In zato smo povabili sem tudi kolege iz odbora regi. Eden od razlogov, zakaj nas to skrbi, je, da eh, kohezijska politika po letu 2020 bo ogrožena in zato se nam zdi zelo pomembno, da se stopna napake zniža, kar se le da. Nekaj stvari bi rad povedal v povezavi s tem. Kadarkoli obiščemo kakšno regijo ali državo članico ali pa pogledamo kak projekt v okviru e, odbora regije ali pa odbora kont, se vedno pojavi e, e, to, da je treba stvari še nadalje ponostavljati. In to je bilo danes tudi izpostavljeno. Zato me zelo veseli, da, smo, da je bila vzpostavljena ta skupina na visoki ravni za poenostavitve, vendar pa ne vem, kakšni so njeni rezultati ali bomo dobili kakšne podatke o tem. Pomembno bi bilo, da dobimo informacije o tem, kaj ta skupina počne in kakšni so učinki. To je pomembno za odbor kont, kot tudi za odbor regi, da bomo razumeli, eh, s kakšnimi koraki se izvajajo poenostavitve. Kar se tiče poenostavitev, pa je eh, pomembna stvar tudi eh, javno naročanje. 50 odstotkov napak je povezanih z napakami pri naročilih. Mm, občasno smo priča kakšni pobudi, naprimer omenili ste nove smernice eh, za države članice, ampak brez gold platinga. Vprašanje pa je, kakšne praktične ukrepe še lahko sprejmemo glede javnih naročil. Mm, torej, ali eh, bi morale države članice kaj narediti, ali bi morali mi z njimi bolje sodelovati, ali bi v svetu morali sprožiti to temo. Torej, vedno eh, je veliko napak v zvezi z javnimi naročili eh, in številke se nič ne zmanjšajo. Kar se tiče držav članic, vsako leto vidimo, da te države imajo informacije, da bi lahko napake zaznale in preprečile. Naprimer, številke iz leta 2014 kaže, da če bi države članice sprejele te ukrepe, če bi uporabile vse informacije, ki so jim bile na voljo, bi se lahko stopna napake pri kohezijski politiki zmanjšala za 3,3 odstotke. Zakaj torej države članice ne uporabljajo teh informacij? To bi prineslo velike razlike pri stopni napak. No, pa še nekaj v zvezi s komunikacijo in sporočanjem. Mislim, da je ključnega pomena, da pošiljamo jasna sporočila za prihodnje. Eh, predvsem, ko gre za eh, cilje do leta 2020, eh, potem kakšno vlogo igrajo kohezijski skladi pri investicijah v njihovih regijah in tako naprej. Mislim, da komunikacije za leto 2014 niso bile najboljše. Mislim, da bi lahko veliko več naredili na tem področju v prihodnje podeljujejo se tudi določene eh, nagrade, države pri tem sodelujejo. To je dober projekt. Eh, vedno tudi postavljamo ob evropskih projektih eh, modre table, tako da ljudje vidijo, da nek projekt financira Evropska unija. Ampak to ni dovolj. Mislim, da bi se morali bolj boriti za to in bolje skupnostim sporočati o tem, kakšna sredstva so namenjena za te projekte, ki so pomembni za regionalne skupnosti. Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje. Preden odgovorim, pa bi rada povedala rezultate računskega sodišča, to bi rada povedala gospe Kresle. 186 preverb, da, gotovo, niso vsi programi dosegli svojih ciljev, 90 od teh pa so dosegli vse cilje, samo trije od teh niso dosegli nobenega od ciljev in računsko sodišče jih je navedlo kot izgubljena sredstva. V novem obdobju pa bomo to prepoznali že prej, zaradi novih pravil, ki jih je parlament sprejel. Kar se tiče poenostavitve, o tem smo že govorili. Imamo možnost poenostavljenih stroškov, kajti pokazalo se je tudi sporočili računskega sodišča in znotrenim nadzorom, da se tako zmanjša administrativno breme. Tudi stopne napak se tako zmanjša in tako financirani programi, večinoma gre za transportno infrastrukturo, so potem bolje uporabljeni. Priporočamo pa, da uporabimo poenostavljene stroške tam, kjer se to da. To se da torej pri raziskavah, razvoju, če sem prav razumela, je tudi komisarka Tyson že dejala, da Evropska komisija organizira usposabljanje in seminarje o državah članicah za javna naročila in za pravila državne pomoči. Tu smo to že poenostavili, tudi zakonodaja je že izboljšana in lahko vam samo priporočim, da povabite Sima Kalasa vodi skupino za poenostavitev in lahko vam predstavi rezultate. To je neodvisna skupina strokovnjakov. ki prepoznava težave na terenu, In zelo zanimivo bi bilo morda se sestati tudi z njimi. Stopnjo napak pri javnih naročilih smo izboljšali. To morda ni povezano s kohezijsko politiko, gre za vse izdatke iz Evropske unije, ampak lahko vam obljubim, da bom to težavo pozorno spremljala. Sprejeli smo že ukrepe, za zniževanje stopen napak. Vaš odbor je na poročilo računskega sodišča o izboljšanju javnih naročil podal kar nekaj priporočil. To smo resno vzeli in prejšnji teden smo predstavili tale dokument priporočila za države članice. To je moj projekt in projekt komisarke Pjankovske. Prav tako smo analizirali seznam za upravne organe. Imamo izmenjavo, najboljše prakse, potem pakt o integriteti. Ta instrument je zaživel zato, da bi se izognili napakem. Upam, da bodo države članice to izkoristile in izboljšale sisteme. Istočasno pa mislim, gospod Von, da moramo pokazati tudi pozitivne primere. Pozitivne primere naše politike. V veliko državah članicah je to glavni vir naložb na portugalskem, več kot 70 odstotkov Grčija in vzhodna Evropa tako ali tako. Kot sem že ponazorila, mislim, da bomo na tej spletni strani ponujali informacije za vse države, za vse regije po temah, po projektih, Imamo večje, pa tudi manjše projekte. S takimi projekti poskušamo kazati, kateri projekti delujejo ustrezno, podpiramo originalne projekte in upamo, da bodo potem ti projekti na vdih tudi za druge regije. Iz mojih izkušenj zadnjih let pa se videla, da je izmenjava najboljših praks pogosto pomembnejša kot eh, sredstva sama. Mislim, da države, ki že dlje črpajo sredstva, imajo določene izkušnje in pomembno je te izkušnje posredovati tako da bodo potem pridobile tudi tiste države članice, ki morda nimajo toliko inovativnih projektov. Hvala lepa, gospa komisarka. To, da bi povabili nekdanjega komisarja Kalasa, da, to je dobra zamisel. Vendar pa me seveda zanima, zakaj mora nekdo zapustiti komisijo, deset let je bil komisar, potem šele podati predloge za poenostavitev potem pa seveda ni več pristojen za izvajanje. Naslednji seznama liberalcev. Ali, prosim. Komisar Krecu, uvaženi predstavitelj na smetnita balata, gospodin Balko. Hvala lepa, predsednica. Gospa komisarka, gospod Balko, hvala lepa za vašo predstavitev. Predvsem za informacije o šestem poglavju. Zahvaljujem se tudi gospe komisarki. Zelo veliko informacij smo dobili tudi v pisni obliki. Vendar pa tiste, vse te informacije, ki smo jih dobili, zastavljajo še dodatna vprašanja. Leta 2014 smo ugotovili, da je kohezijska politika, kar se tiče račun, računskega sodišča, taka, da so tukaj predvsej visoke stopne napak, 5,7 odstotka. In velik del se lahko tukaj ugotovi napak zaradi javnih naročil. In sicer predvsem zato, ker se ne držijo pravil. Zato bi gospod komisarko rad vprašal sledeče. Katere ukrepe pripravlja komisija za podporo držav članic pri zniževanju ravni napak, tako da bomo potem v naslednjem programskem obdobju lahko odstranili ovire za nižanje stopa napak. Obstajajo tudi primeri, ko ne gre za banalne napake. Veliko zadev pa bi se lahko zelo enostavno izboljšalo. To mislim, da ni sporno. To je tudi v poročilu računskega sodišča. Prav tako pa je to tudi v pisnih odgovorih komisarke. Zato si komisija želi uporabiti tako imenovani pakt za integriteto. Ali gre tukaj tudi za dogovor v povezavi z evropskimi skladi. Lahko poveste kaj več o tem, o tem paktu? Gospa Kretu, tako vi, kot tudi gospa Georgijeva. Govorite o proračunu, ki je ciljno usmerjen. Zato sedaj sledeče vprašanje, kakšne rezultate pa pravzaprav imamo za evropske strukturne in kohezijske sklade. Smo te rezultate ustrezno predstavili državljanom, so državljani kaj pridobili s tem imamo podatkovno bazo GD regi, imamo tudi dneve odprtih vrat, pa različne nagrade in tako dalje. Vendar pa ali to zadošča, to je tisto vprašanje. Lahko zgolj na podlagi takih prireditev. prepričamo državljane, da počnemo pravilne stvari. Potem tudi poenostavitev postopkov je po mojem mnenju najpomembnejša, kajti težave, ki so povezane z evropskimi sredstvi iz sklada, so te, da enostavno ljudje niso razumeli predpisov. stroški in napake pri neotabenenih stroških bi lahko bili nižji, lahko bi se temu izognili, če bi bilo vse skupaj bolj jasno zapisano. Torej, najprej moramo pomisliti na konkretne ukrepe. smo na koncu leta 2015, tik pred letom 2016 in še vedno nimamo programov, še vedno se določeni programi niso začeli. Govorimo torej o programskem obdobju 2014-2020, ampak v bistvu bo šlo za precej krajše obdobje, kajti precej programov sploh še ne deluje. Smo že konec 2015 skoraj na začetku leta 2016, pa se določeni programi še niso začeli. Mar ne menite, da bi tukaj morali preveriti celotni časovni razpored, celotno časovno obdobje, programsko obdobje? Hvala lepa gospa komisarka. Mai multe rânduri sunt de acord că rata de eroare. Večkrat sem že dejala, da se strinjam, da je ta stopnja napak previsoka. Vendar pa, da bi jo lahko znižali, moramo ukrepati skupaj komisija in države članice. Kot verjetno veste, je izvajanje v rokah držav članic. Države članice morajo strogo izvajati nadzor in to je seveda tudi odgovor na vprašanje gospe poročevalke. 40 odstotkov je veliko previsoko, še prav posebno, če vemo, da so države članice pristojne za nadzor na prvi ravni, prvi stopni za izboljšavo te stopnje pri javnih naročilih. Na to sem že odgovorila, zato tega ne bi ponavljala, če se strinjate. Naj pa povem več o boljšem izvajanju in o projektni skupini na to temo. Lani je imelo nekaj držav nizke absorpcijske stopnje, daleč od eh, želenih in od ciljev, ki so se jih zadali. Potem smo torej takoj sprejeli sklep, da bomo spostavili to projektno skupino osem držav članic, med njimi tudi Slovenija. Je bilo takih, da so imeli največ težav z absorpcijskimi zmogljivostmi. Potem smo pripravili specifične ukrepe, ki jih sedaj te države članice izvajajo. In sedaj že imamo rezultate. Imeli smo že več kot 70 sestankov med evropskimi in nacionalnimi organi. Kar se tiče prepoznavanja dobrih projektov in teh naših dejavnosti, moram reči, da se sedaj napake koliko odpravljajo. Še prav posebno primerjavi s tem, kar smo imeli pred letom dni. Črpanje je sedaj pri 82 odstotkih, za Grčijo imamo ločeno delovno skupino in Evropskemu parlamentu bi se rada zahvalila za to, ker je sprejel naš predlog, da torej zagotovi posebne določbe za Grčijo. Ukrepi v akcijskem načrtu želijo pospeševati črpanje, to sem povedala tudi ministrom na sestanku. Samo še štiri tedni so v letošnjem letu. za predložitev računov vendar pa seveda popustov, kar se kakovosti tiče, ne bo samo zato, da bi imeli višjo stopno črpanja. Mislim, da se je torej predvsej že postorilo, cilj te projektne skupine pa je bil to temo sporočiti državam članicam na politični ravni. Kajti v veliko državah članicah je težava na ministerstvih med ministerstvi in mislim, da je pobuda dobra, rezultati so dobri. Razmišljamo pa tudi o tem, kako bi državam članicam lahko pomagali še naprej pri prepoznavanju ustreznih projektov in pri podpori leteh. Govorili ste tudi o prevarah. 6,1 odstotka od 43 milijard v letu 2014, pravi računsko sodišče. Del tega naj ne bi bil splačen, torej pravi sodišče. Evropska komisija seveda nima tolerance, kar se tiče korupcije in prevar, seveda tesno sodelujemo s Transparency International, pa tudi z drugimi institucijami, državami članicami, OLAFom, da bi kar se da hitro razvili skupno strategijo. Naj povem še tole. Nepravilnosti ne pomenijo vedno, da gre za prevaro. Tudi računsko sodišče to vedno skuša razložiti. Ta stopnja napak ne pomeni nujno tudi obseg prevar. Prav tako pa to nima nujno potem velikega vpliva na rezultat projektov. Pri, za prevare gre v ni cela pet odstotkov primerov za leto 2014 po naših ocenah in to je v skladu s tem, kar smo dobili sporočeno strani Olafa in držav članic. Naj pa izpostavim še dva ukrepa, ki smo jo sprejeli za 2014-2020. Morajo države članice v svojih operativnih programih jasno navesti ukrepe za boj proti prevaram. To je, obvez, to je obvezno podpiramo pa tudi države članice pri tem, da podajo predloge v to smer. Gre za upravljanje na splošno, imamo pa tudi usposabljanja in seminarje na to temo. Take seminarje smo imeli v 15 državah članicah in to tam, kjer se nam je zdelo, da ni dovolj preglednosti. Sodelujemo z državami članicami, eh, s Transparency International, da bi torej sprejeli ta pakt o integriteti. Želimo izboljšati razumevanje, razumevanje v družbi, zagotoviti zdravo konkurenco. Mislim, da so to vse ustrezni ukrepi za boj proti prevaram in korupciji. Sodelujemo z Olafom in se skušamo torej lotiti tega problema. Čeprav gre samo za 0,5 odstotka, pa je to preveč. Tega ne bi smelo biti, kajti govorimo o sredstvih, ki bi naj izboljšali življenje evropskih državljanov. Če se kaj izpustila, mi prosim sporočite. Še šest kolegov je na seznamu. Sedaj boste dobili vsak dve minuti kolega Novakov. Trije skupaj, potem dobi komisarka besedo za odgovore, potem pa še trije. Kolega Novakov, prosim. Uh, uh, Hvala. Mislim, da ob koncu prejšnjega programskega obdobja, da bi morali eh, svoje zaključke bolje podati, pregledati pozitivne in negativne izkušnje. Zato je zelo pomembno videti, kakšne napake so bile narejene in pomembno je, da teh napak ne ponavljamo več. Morali bi si ogledati tudi, kakšni so rezultati naložb, kaj ti. Za vsakega upravičenca je pomembno, da ima jamstvo, da ko bodo enkrat plačila odobrena in ko bo revizija izvedena, da bo projekt deloval. Pomembno je tudi, da se ne izvajajo neke dodatne revizije naknadno, kar ustvarja negotovost pri upravičencih. In v tem pogledu me zanima, ali obstaja kak primer, ko je Evropska komisija izvedla kakšno drugotno revizijo, sekundarno revizijo pri projektu, ki je že bil odobren in revidiran. Ali obstaja kak primer, eh, kjer se eh, retroaktivno izvaja spremenjena uredba in da je zaradi tega prišlo do Eh, tega, da je bila finančna uredba izvajena po novih pravilih za upravičence. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da nadzorni mehanizmi ne ustvarjajo dodatnih bremen za upravičence, ampak da jim pomagajo izboljšati eh, njihove rezultate, ko gre za izvajanje evropskih projektov. Hvala. Gospa Krilje, naslednja izvolite. Hvala lepa, predsednica. Kot veste, nisem članica v tem odboru, polnopravna sem pa namestnica, sem pa tudi v odboru za regionalni razvoj. Zelo podobno se znadene s temo. Seveda je stopen, stopen napak previsoka. O tem se ni potrebno pogovarjati. Lahko se samo pogovorimo o tem, kako bi to izboljšali. Po moje imamo ključno težavo. Države članice ne izpolnjujejo svoje naloge, to v veliki meri prispeva k temu, da je stopnja napak tako visoka. Nekaj stvari pa je tudi na naši strani. Računsko sodišče je jasno dejalo, da je pravdržavna pomoč ključna pri stopnji napak. Reči moramo, da nam ni uspelo zagotoviti, da bi podpore pri strukturni politiki in pravila državnih pomoči naredili združljiva. Torej, v določeni regiji imamo različne potrebe, ki jih je potrebno upoštevati, kar se tiče subvencij in tako dalje to potem seveda zelo poveča tveganje po napakah. In resnično prosim, pri kohezijski politiki sicer lahko po postopku soodločanja soodločamo, ne pa pri konkurenci in skupnem trgu, vendar pa tukaj mislim, da moramo skušati zagotoviti to, da bi torej možnost subvencij prek strukturne politike naredili združljive. In potem še nekaj. Z vsako poenostavitvijo smo potem dosegli poslabšanje. In seveda skušamo sedaj poenostaviti stvari tudi za naslednje programsko obdobje. Ne vem pa danes, kako bom ker pač se dejansko vse skupaj še ni začelo. Imeli pa smo predstavitev v odboru regi, kjer smo glede na nova pravila slišali, da poenostitve ne bo. In ne vem, kako nam bo potem tudi uspelo skupino strokovnjakov. Moramo razmišljati bolj dolgoročno, uvesti več stabilnosti vse skupaj, tako da bi potem lahko dejansko vplivali na tiste prave vire napak. Kolegica Malevič, dve minuti, prosim. Much, uh... Hvala, gospod predsednica. Vsi se strinjamo, da moramo okrepiti nadzorni sistem, upravljanje in uh, ponostavljene postopke. In zelo spodbudno je slišati strani komisije, da delajo na teh področjih, imajo skupino na visoki ravni za ponostavitve potem eh, akcijski načrt za pravila glede državne pomoči, eh, potem za javna naročila in tako naprej. To je vse zelo dobro. Ampak eh, vseeno imam vtis, da če pride do specifičnega problema, dobimo potem na stotine strani razlage za to. In potem pride tudi do zelo različnih revizij, notranjih, zunanjih, Na mednarodni ravni in tako naprej različni pregledi se tudi izvajajo strani Evropske komisije, računskega sodišča in tako naprej. Sistem je preobremenjen z vsemi temi različnimi nadzori in eh, veliko je pravil, ki si jih različne strani eh, različno razlagajo. Pogrešamo pa konkretne nasvete za končne uporabnike ko se pogovarjam s temi končnimi uporabniki, mi večkrat povejo, da imajo kak konkreten problem. Ko pa prosijo upravne organe v svoji državi, ne dobijo od njih konkretnih odgovorov in pa razlag za ta problem. Vedno dobijo neko zbirko pravil, vendar pa si teh pravil ne znajo razložiti, nimajo niti časa, niti zmogljivosti, da bi vsa ta pravila razložili prebrali in jih tudi ustrezno izvedli. Mislim, da bi morali več narediti na strani preventive. Lahko bi imeli sistem nekih mentorjev ali strokovnjakov, ki bi končne uporabnike vodili eh, pri reševanju problemov, namesto da jim vedno damo na stotine strani eh, razlag in pravil. Hvala. Gospa komisarka. Hvala lepa. Skušala bom se ne ponavljati in odgovoriti na vprašanja, na katera še nisem. Kar se tiče prejšnjega programskega obdobja 2007 do 2013, kot verjetno veste, gospod Novakov, lahko države članice podajo dokumente do konca marca 2017 in osredotočili smo se za pomoč državam članicam, da končajo programe. Pripravili smo besedilo, ki smo ga nedavno tudi izboljšali in govori o zaključku programov. Poskušali smo se kaj tudi naučiti, to smo že večkrat dejali, skušamo se kaj naučiti iz lastnih napak, iz lastnih težav in iz težav prejšnjih programskih obdobij. V tem besedilu smo omenili tudi seminarje, ki smo jih organizirali. Imamo seznam vprašanj in odgovorov. Vsi si lahko ta seznam ogledajo. Gospa Maletič, meni, da bi bilo ta zapletena besedila potrebno tudi ustrezno razložiti. Da, to je res. Tudi države članice morajo storiti potrebno, da potem te obrazložitve privedajo tudi do končnega uporabnika. Optimizirati moramo vse instrumente, ki gredo v to smer, tudi bolj dolgoročno. Kar se tiče obdobja 2007 do 2013, pa smo imeli tudi ex post ocene. Imeli smo tudi svežen za MSP-je, finančne instrumente, okolje, promet, kultura, turizem, mednarodno sodelovanje vse to, ker smo poskušali vrednotiti, kaj nam je kohezijska politika prinesla. Poskušali smo torej poenostaviti določene elemente in to tudi v luči priprave na naslednje programsko obdobje. Tudi po leto 2020 torej. Kar se tiče zaupanja, v nacionalne revizorske organe. Seveda zaupamo nacionalnim organom, imamo načelo ene revizije in tudi v naslednjem obdobju bomo uporabljali enako načelo. To pa seveda pomeni, da resnično zaupamo prvi reviziji in da ni potrebno imeti druge. Imeli bomo v mreže 47 organov, ki nadzirajo velik delež sredstev. Potrebujemo torej boljši nadzor, ne pa več nadzora. Toliko torej, kar se tiče ravni napak. Potem še vprašanje gospe Krel. Da, gotovo. Imamo instrumente za zaščito proračuna. Popravkov ne delamo kar tako. Želimo zaščititi proračun pred nezakonitimi izdatki. Smo tudi v stalnem stiku z državami članicami, in zahtevamo izboljšavo sistemov upravljanja in nadzornih sistemov, tako da lahko potem resnično zagotovimo, da so sredstva ustrezno uporabljena. Kar se tiče vprašanja poenostavitve, pa sem že dejala, to je dolgotrajen postopek, kjer ne moremo kar takoj videti vseh rezultatov. Kar se tiče državnih subvencij, Na tem področju pa že imamo nekatere poenostavitve in vidimo, da se število primerov zmanjšuje. Še vedno ni še vse idealno. In ravno prejšnji teden smo pripravili dokument na to temo subvencije strani držav članic marca imamo tudi akcijski načrt in upam, da bo to razširanje najboljših praks in izmenjava mnen med državami članicami prinesla pozitiven rezultat. 24 tisoč zaposlenih imamo v državah članicah, ki upravljajo s temi skladi in potrebujemo bolj prožne možnosti za naše zaposlene, da bodo potem lahko torej drug drugemu pripovedovali o najboljših praksah. Tam, kjer bo potrebno, pa lahko uvedemo tudi specifično pomoč prek ex ante instrumentov in lahko izboljšamo torej upravljanje poenostavitev in dejstvo, da veliko prejemnikov meni, da so pravila prezapletena. Potrebujemo dialog med komisijo in parlamentom o možnem načrtu za reforme, ki bi potem stopil veljavo od leta 2018 naprej, naprimer. Težava je znana. Sedaj tukaj govorimo o letu 2014. To so torej izdatki iz prejšnjega programskega obdobja. Naslednje leto bomo govorili o letu 2015 in spet bo verjetno šlo še vedno za prejšnje programsko obdobje. Pred 2017 naša komisija sploh ne bo govorila o rezultatih določ, ki smo jih sprejeli strani sveta, parlamenta in komisije. Hvala lepa. To niso dobre novice za nas. Kolega Pirinski, dve minuti. Thank you, Madam Chair. <coughs> Hvala, predsednica. Dve kratki vprašanji za komisarko. Prvo vprašanje je naslednje. Ali lahko specifično poveste, kako bo komisija pomagala državam članicam pri spodbujanju in izvajanju integriranih eh, teritorijalnih naložb in pa eh, razvoja, ki bi ga vodile lokalne skupnosti. Kako DG Regijo sodeluje z EIB za to, da bi prišlo do bolj uspešnega izvajanja finančnih instrumentov v trenutnem obdobju in to za eh, korist kohezijske politike, torej v korist kohezijske politike. Še posebej to drugo vprašanje me zanima, kaj ti obstaja. Eh, mišljenje, da finančni instrumenti in pa dejavnosti EIB niso vedno povezani s kohezijsko politiko in z njenimi cili. Ali lahko prosim eh, malo pokomentirate ti dve vprašanji, posebej drugo? Kolegi Vali, pite, dva minuti. Vali, dve minuti. Grazie, presidente. Ringrazio anche la commissaria, mi scuso per... Ja, hvala tudi jaz, sofrujem komisarke in se prečujem za zamudo. Uh, Veseli me, da izvajate zdaj te seminarje na, v regijah, kjer se je izkazalo, da ni dovolj sposobnosti za programiranje. Ampak treba je nadaljevati tudi v Italiji, kaj ti vsake dva, tri tedne slišimo novice, da ni šlo za dobro uporabo sredstev. Pred nekaj tedni je bilo govor o tem, da bi morali uporabiti strukturna sredstva za turizem, eh, so pa potem ta sredstva uporabili za neke dogodke v vseh. Tako da mislim, da je pomembno, da se izvajo takšni seminari in da ste vse čas prisotni kot nekakšen peščuvaj, sicer se ne bo nikoli nič spremenilo. Zopet Italija. Glede teh šest milijard, ki bi jih morali do konca meseca uh, še porabiti, zopet 2013, zdaj smo pri koncu leta in uh, zdaj prehajamo v obdobje 2015-2020 in zanima me, ali so programi dovolj dosledni ali pa so se zdaj roko hitrsko pripravili programe, ki bodo potem izkazovali težave. Hvala. Kolegi Celler hat noch mal ums Wort gebeten, bitte kurz. Še Celler enkrat, na kratko. Torej, vedno govorimo o ponestavitvi, vendar pa ne opozorim, to ne bo rešilo vseh naših težav. Znatno lahko stopen opak znižamo že, če bomo imeli ustrezne razpise in če bodo določbe jasne in pregledne. Primeri, ki jih podaja računsko sodišče, pa kažejo, da se več ali manj zavestno kršijo ta pravila, razpisna pravila. Če bi torej pomislili na to in skušali z razpisnimi pogoji zagotoviti pošteno konkurenco, naprimer. Po drugi strani pa tudi ponuditi možnost, da bi najbolj učinkovita ponudba bila izbrana, potem bi naredili že veliko. Potem bi bili morda ne pri dveh odstotkih, ampak bili bi pa že zelo blizu. In mislim, da moramo tukaj še kaj postoriti. saj pač razpis, razpisa ne sme dobiti nekdo, ki si ga pravzaprav ne želi. Prav, sedaj pa še sama. Vprašanje za računsko sodišče. Gospod Balko, sedem priporočil ste podali. Ta priporočila so zelo pomembna, žal poročila so samo tri. In želite tudi ukrepiti nadzorni sistem. Kaj to pomeni? Kaj si predstavljate? s tem, kaj bi pomagalo, kaj ti revizorski organ je tisti, s katerim se komisija največ ukvarja. Zato bi bilo torej smiselno, da se s tem še ukvarjamo. In potem, mar se tudi vam zdi, da je v strukturnih skladih pred sredstev in načelo use it or lose it, da se to ne uporablja dovolj. Torej, Težava je, da je preveč sredstev in da se potem kar morajo izvajati projekti. Potem pa še vprašanje za komisijo. Postavili ste nam dokument, hvala za to, kjer so pomisleki od leta 2011 naprej. Tukaj vidimo Španija 22, Italija med 5 in 10, Mačarska precej visoko, Slovaška tudi, Grčija nespremenjeno 8, Češka nekoliko boljša. Torej, kakšen je smisel tega, glede na to, da želimo izboljšati sistem, ne želimo izterjave. Tukaj gre za pereča, dolgotrajna vprašanja, pogosto za enake programe. In potem vidimo, da torej okvir ni učinkovit, sicer se ta vprašanja ne bi ponavljala. Prosim sedaj pa komisarka za odgovore. Thank you very much. Um, legatura cu întrebarea domnului... Hvala lepa. Gospod Pirinski, teritorialni programi. Te bi lahko uporabljali več, to je res. Še prav posebno bi lahko vključili več držav članic. Prav posebno v tem novem političnem in družbenem kontekstu v Evropi bi to lahko dobro izkoristili zato da bi torej razširili naš vpliv. Tukaj se z vami strinjam. Finančni instrumenti. Finančni instrumenti so prednostna naloga. Junkerjeva komisija si želi podvojiti izkoristek finančnih instrumentov. Že iz sedajnega programskega obdobja vidimo povečanje sredstev za finančne instrumente in to je bilo nekaj novega v obdobju 2007 do 2013. Nekaj časa je trajalo, preden so se ljudje na to navadili. Smo pa z državami članicami dobro sodelovali in novi okvir za 2014-2020 bo odgovarjal na ta vprašanja, ki smo jih prepoznali. Nekaj primerov. Države članice bodo morale eksante preveriti, kaj trg potrebuje načelo parkiranja finančnih instrumentov ne bo več, kako se jih uporablja v več fazah. In imamo tudi dobro sodelovanje z EIB, podpisali smo memorandum, kjer je kar precej pravil tudi za revizijo. gledamo pa še prav posebno finančne instrumente, s katerimi upravlja EIB. Tukaj smo se dogovorili, da bomo imeli nadzor in to je sedaj bolj eksplicitno tudi določeno. Bolj podrobno poročilo na to temo pa bomo še objavili. države članice bodo imele možnost uporabe še več takih finančnih instrumentov. Vprašanje o Italiji. Italija je naša druga največja prejemnica. Osebno sem bila dvakrat na jugu Italije. Nekaj težav je bilo zaključevanjem operativnih programov. Tudi zadnji program, na katerega smo čakali v kampanji, ni bil odvisen od nas, temveč je šlo za zamudo zaradi interne politike in volitev. Naj vam pa zagotovim, da imamo dobro izmenjavo Nein, sie Talia. Res je, kar se Sicilije, Kalabrije tiče, obstajajo velika tveganja, to Italija tudi vidi, tukaj so težave, zato tam počnemo več za pomoč organom. Pomagati jim želimo pri tem, da bi uspešno dokončali programe. Veselilo me je, da v primerjavi z našo oceno pred letom razmere na jugu Italije izgledajo nekoliko bolje. Mislim, da so tudi italijanske oblasti naredile nekaj korakov naprej in to moramo povedati. Če se programi sedaj začenjajo zamudo, potem bo težko, na koncu programskega obdobja še kaj nadoknaditi. Tudi 2007-2013 se je začelo prepozno in potem to vidimo sedaj v veliko državah članicah, ker prihaja do zamud še zdaj in enako tega ne obstaja še tudi za naprej in potem obstaja tveganje, da bo prihajalo do nadaljnih in nadaljnih zamud. Težko bo nadoknaditi zamujeno. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Celer. Ne gre samo za poenostavitev, pomembno je tudi ustrezno nadzorovati. Ne bom pa se poglabljala v to. Hvala lepa. Gospod Bako. der Rechnung so auch zum, gleich zum Abschluss. Dankeschön. Uh, Hvala. Kratek odgovor na vaše vprašanje. V svojem govoru sem povedal tudi, kakšno je sedmo priporočilo in sicer gre za kratko izjavo, ki je bolj podrobno opisana med našimi sedmimi priporočili. E, treba je ukrepiti nadzorne sisteme in to pomeni, da e, revizijske organe prosimo za konkretne informacije, potem da se preveri e, pravilnost informacij, ki so zapisane tudi v letnih nadzornih poročilih, potem zagotoviti je treba, da vsi revizijski organi sodelujejo in dobro izvajajo Eh, svoje dejavnosti na področju preverjanja javnih naročil in pa državne pomoči. Pa še zadnja izjava, da se okrepijo nadzorni sistemi, je v tem, da ti organi morajo tudi potrditi pravilnost eh, podatkov eh, in za vsak operativni program je to treba narediti, morajo informacije potrditi pristojni organi za certificiranje. No, kako visoke so vsote, ali so previsoke ali ne, to je politično vprašanje, ampak z našega stališča, ko pregledujemo upravljanje sistemov ter izbiro eh, in pa oceno projektov, mislim, da vsota absorbiranih sredstev ne sme predstavljati problema. Absorpcija je drugo vprašanje. In to bo uh, tudi zapisano v našem naslednjem posebnem poročilu. Hvala. Na koncu še poročevalka. Uh, Hvala. Še komisarka želi nekaj povedati. Da, eh, upala sem, da eh, mi boste dali priložnost, da odgovorim na vaše vprašanje. Hvala za to vprašanje želim povedati, da je generalni direktor podal določene zadržke. On jih je podal ne jaz kot komisarka. In sicer eh, pri določenih programih ali delih programov, kjer DG regijo ni imel zadostnih jamstev, da eh, so izdatki, ki jih je dobila komisija, res eh, sto odstotno pravilni in da zaslužijo povračila. Eh, mogoče, če želite več informacij, lahko tudi moj kolega eh, poda podatke po posameznih državah. Mislim, da je to zelo pomembna, drža, eh, pomembna tema. Če želite o tem slišati kaj več, torej lahko spregovori še kolega. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa komisarka. Jaz si bomo dovolili še podati pisna naknadna vprašanja ampak eh, brez skrbi bomo, mislim, da zadevo že razjasnili. Hvala lepa. Tako, gospa poročevalka, izvolite. Hvala. Želim ponoviti, bodite brez skrbi, poslali bomo še dodatna pisna vprašanja. Nekaj stvari je namreč ostalo odprtih in pri določenih točkah eh, moramo iti še globje. Želela bi si več informacij o priporočilih po državah članicah. Eh, na kakšen način je DG regijo prispeval k tem priporočilom, to sem vprašala na začetku. Želela sem slišati tudi vaše mnenje o mnenju računskega sodišča o tem, da partnerski sporazumi ne odražajo dovolj eh, ciljev eh, Evropa 2020. Upam, da boste odgovorili tudi na to. Več bi morali slišati tudi glede napak pri javnih naročilih in državni pomoči. In želim izvedeti tudi, kaj naredite z visokim številom držav članic, ki ne izpolnjujejo pogojevanja eksante. Če sem prav izračunala, je takih držav 12, te ne izpolnjujejo kriterijev eksante. ante. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Omenili ste tudi Evropsko investicijsko banko. Ali nam lahko, prosim, pošljete ta memorandum o razumevanju eh, z EIB? In pa še zadnje vprašanje. Nekaj sem pogrešala v predstavitvi, mogoče bo to igrica za. Eh, določene tukaj v dvorani. Videla sem nizko stopno absorpcije za določene države, to je še vedno zaskrbljujoče. In eh, sodišče govori o štirih državah, ki, eh, kjer zaveze predstavljajo 15 odstotkov mm, iz splošnega proračuna. To je moja država, pa tudi vaša. Eh, gospa komisarka, pa tudi eh, predsednice odbora regi, pa eh, država, predstavnika računskega sodišča. Hvala, gospa komisarka, za količino in kakovost vaših podatkov. Zahvaljujem se tudi računskemu sodišču za zelo kakovostna priporočila. Dobro je tudi, da z nami sodelujejo kolegi iz odbora regiji. E, najlepša hvala, nadaljevali bomo januarja. Hvala lepa, gospod komisarka. Zdaj glede tega strokovnega nesoglasja ali komisija lahko karkoli sprejeto v soodločen lahko sama spremeni, kot rečeno, pravno mnenje smo že naročili tudi pravno mnenje službe komisije. Boj, da obstajam, bi ga vsekakor radi tudi sami prebrali. Tako ostajamo v stiku in eh, hvala za vašo predstavitev in za odgovor na vprašanja. Mi pa nadaljujemo z dnevnim redom in sicer mnenje v zvezi z odborom Krim, gospa Pitera je poročevalka. pani przewodnicząca! zjawisko przestępczości zorganizowanego eden je kršitev ene ključnih prvih držav članic in korupcija je nekaj, kar je prisotno praktično v vseh državah članicah Evropske unije. In preiskave v institucijah kažejo, da je zaupanje državljanov v Evropski uniji v delovanje lastnih vlad in institucij eh, unije za boj proti korupciji ostaja na zelo nizki ravni. 76 odstotkov prebivalcev na evropski ravni meni, da je korupcija pojav, ki je razširjen v njihovi državi in le 23 odstotkov jih meni, da njihova vlada uspešno eh, vodi boj s korupcijo. Eh, poročilo komisije za svetu in parlamentu za boj proti korupciji iz leta 2014 eh, je izkazano, da korupcija stane 120 milijard evrov letno celotno gospodarstvo Evropske unije in povezave med korupcijo in organiziranim kriminalom je seveda zelo eh, tesna. Pogodbene določbe o boju proti eh, organiziranim kriminalu, korupciji in pranju denarja je seveda nekaj, kar je povezano predvsem z uspešnim bojem proti tem pojavam. Člen 76 vključuje obveznost Evropske unije za izvajanje ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti z pomočjo sredstev za boj proti eh, kriminaliteti in za boj proti tem pojavam. Člen 83 določa, da Evropski parlament in svet lahko postavita minimalne normative za opredelitev kaznevih dejanj in sankcij, ko gre za najhujše oblike kriminalitete s čezmerno razsežnostjo, kamor sodi tudi pranje denarja, korupcija, eh, ponarejanje eh, plačilnih sredstev in pa organiziran kriminal, ki izhaja iz eh, narave ali posledic teh kaznevih dejanj ali zaradi skupne potrebe po boju proti letem. Lizbonska pogodba določa, da morajo biti evropski ukrepi eh, utemeljeni na načelu transparentnosti. Prav tako člen 14 eh, listine o temeljnih pravicah Evropske unije govori o dobri administraciji. V odziv na razširnost teh eh, pojavov smo 14. marca 2012 v Evropskem parlamentu eh, sklicali poseben odbor, ki obravnava organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja. Ta posebni odbor, Krim, je bil odziv na vse večji pojav teh dogodkov, ne le v državah članicah Evropske unije unije, ampak tudi širše, ter na njihov negativen vpliv na evropske državljane in evropska podjetja. Ustanovitev odbora Krim je bil tudi odgovor na eh, obveznost po izvajanju ključnih zavest na področju eh, sodelovanja eh, med organi pregona. V 18 mesecih delovanja odbora Krim smo opravili 20 srečanj tudi s strokovnjaki in poleg srečanj z več kot eh, stotimi predstavniki institucij evropskih Evropske unije, so tu sodelovali tudi predstavniki OZN, Svetovne banke, Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij, eh, znanstveniki, sodniki, eh, predstavniki lokalnih eh, in nacionalnih oblasti ter nevladnih organizacij. Predstavljeni so bili tipski primeri organiziranega kriminala, kot naprimer kaznivega dejanja, ki je ki se pojavlja na globalni ravni, prav tako pa je bilo govora o orodjih za boj proti tem pojavom. Prav tako je bilo govora o policijskem sodelovanju ter sodelovanju znotraj EU in s tretjimi državami. Prav tako smo si prizadevali za izvedbo metod merjenja in boja proti korupciji in opredelitve mednarodnega eh, pravnega okvira in stanja ratifikacije mednarodnih sporozumov strani držav članic. Prav tako je bila sprejeta analiza eh, pojava pranja denarja. Opredelitev tega pojava, ocena obsega eh, in pa pravnih orodij, ki so na voljo in pa izkušen. V delnem dokumentu, ki zadeva organiziran kriminal, ki mm, je pripravila gospod Lara Ferrara v okviru odbora eh, Libe, je bil dan največji povdarek naslednjim eh, vidikom. Najprej pomankanje ustrezno zaveščenosti boja proti organiziranemu kriminalu, Eh, namreč predstavlja eno od prioritet Evropske unije. Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da ni enotnih predpisov na tem področju in pa tudi pojav legalizacije eh, dobička eh, na, v organiziranem gospodarstvu in pa tudi sposobnost prilagajanja organiziranega kriminala. Dve. Eh, povezava med korupcijo in organiziranim kriminalom. Korupcija namreč predstavlja enega glavnih orodij, ki ga uporablja organizirani kriminal korupcija je temeljno orodje eh, za pronicanje v lokal, lokalno eh, legalno gospodarstvo. Tri, boj proti temu pojavu. Eh, represivno upeljavanje zakonodaje ne more biti edini način boja. Prav tako je potrebno izvajati preventivne ukrepe, ki temelijo med drugim tudi na stalnem spremljanju in razvoju mehanizmov transparentnosti. Prav tako je pomembno, da se eh, promovira in širi kultura spoštovanja prava četrtič pomankanje predpisov in celo eh, evropskega programa za eh, zavarovanje prič in sodelovanje na ravni eh, evropskega področja oziroma območja pravičnosti. Petič, skupnostna uporaba zaseženega imetja oziroma premoženja ravno dobiček je bistvo teh dejavnosti in zato rešitve zahtevajo mehanizem za upravljanje s takšnim zaseženjem imetjem. Poročevalka prav tako izpostavlja področje, ki zahtevajo konkretne ukrepe. Kot prvo povezava med organiziranim kriminalom in nelegalno eh, migracijo. Drugič, aktivnosti organiziranega kriminala na področju ravnanja z odpadki. Potem eh, področje javnih naročil. Evropska unija mora storiti več za to, da bo lahko kar se da uspešno vodila boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja. In edina uspešna pot za doseganje tega cilja je celovita protikorupcijska politika, ki mora predstavljati prioriteto eh, Evropske politične agente. Vodje eh, oziroma šefi vlad in držav morajo razviti eh, in jasno tudi objaviti svoje stališče, kar zadeva to vrstna kazniva dejanja. Nujno je sprejeti ustrezne predpise, Eh, mehanizme in standarde Evropske unije za boj proti korupciji, kajti če eh, želimo rešiti problem v osrčju, se ga moramo lotiti na ta način. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Zdaj nas eh, čaka še izmenjava mnen. 23. februarja bo namreč prva obravnava, prva pa je gospa Kiniči, izvolite. Grazie, grazie Presidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi kolegici Pitera za uvod v zvezi z to pobudo boja proti organiziranem kriminalu in korupciji eh, na podlagi zaključka del in pa tudi resolucije odbora Krim. Moram reči, da sem eh, zelo vesela da lahko podam tudi svoj lasten prispevek k današnji razpravi in tudi k delu, ki bo potekalo eh, še naprej. Konec koncev sem bila imenovana eh, za poročevalko v senci in to je nekaj, kar je zelo pomembno za me eh, iz osebnega in tudi družinskega vidika, glede na svojo preteklost. Ampak moram reči, da vidim eh, zelo jasno povezavo med bojem proti organiziranim kriminalu in eh, bojem proti korupciji. Eh, na drugi strani pa je tu seveda varstvo oziroma zaščita finančnih interesov Unije. Potem gre tudi za korektno porabo javnih sredstev in nasplošno za zavarovanje ekonomskega sistema kot takšnega v Evropski uniji. Jasno je, mislim, da že nam vsem, kako zelo škodljivo za javne finance, tudi za posledica Evropske unije, eh, so pojavi goljufije in korupcije. Korupcija v javnem sektorju, ampak tudi v zasebnem sektorju in pa goljufije ter eh, korupcija so ključni inštrumenti, če lahko tako rečemo, ki jih uporablja organiziran kriminal za bogatitev, eh, nezakonito bogatitev in seveda tu ne gre le za to, da skušajo zaobiti zakonodajo ali jo celo kršiti, ampak tudi zaobiti vsa pravila konkurence. In tu gre za veliko škodo, ki se povzroča javnim financam in gospodarstvu na splošno, e, temelji pa na vzpostavitvi e, sistema nevidnega gospodarstva, ki povzroča veliko škodo in ki z čezmejnimi operacijami pranja e, denarja in ponovnih investicij tega denarja predstavlja dejavnost, ki zelo škodi finančnemu stanju celotne unije. Tudi sama menim, da je pomembno, da izpostavimo sklepe, ki jih je pripravil odbor Krim in ki jih je vključil v eh, resolucijo parlamenta z dne 23. oktober 2014, da bi na ta način poskušali izpostaviti in poiskati tiste inštrumente, ki so najbolj učinkoviti za boj proti tovrstim oblikam eh, korupcije, goljofije, Eh, ki so čezmejne po naravi in ki škodijo gospodarstvu in financam držav članic in v njej kot takšne. In kot vemo, eh, so to pojavi, ki jih izvaja predvsem organiziran kriminal. Strinjam se, kot je dejala poročevalka, eh, da je pomembno, izpostaviti, da je v tem trenutku v zvezi z bojem proti korupciji podarek potrebno dati ne le represivnim ukrepom, ampak eh, tudi administrativnim ukrepom, ki so predvsem preventivne po naravi. Naprimer, transparentnost eh, računovodskih izkazov javnih, eh, javnega sektorja, stalno spremljanje izvajanja javnih naročil, Eh, potem eh, varovanje prič in eh, tudi informatorjev oziroma ovoduhov. In pomembno je tudi, da se zagotovi tudi ustrezen sistem upravljanja z zaseženim premoženjem. Prav tako kot je zahteva parlament skupaj s svetom v dveh pomembnih eh, izjavah iz eh, leta 2014 v skladu z direktivo 2014 in leta 2014 na to temo. V zaključek eh, še nekaj, seveda je veliko zadev, ki jih bomo še obravnavali po tej prvi izmenjavi mnen. No, še en pomemben vidik bi po mojem mnenju lahko bil povezan s to problematiko in sicer institucije še naprej delamo na področju evropskih javnih naročil. Zdaj na podlagi ustavnih pogodb se potem lahko eh, tudi še razvije eh, nadaljna funkcija Evropskega javnega eh, tožilstva. Tu bo potrebno tudi več storiti v zvezi z direktivo PIF. Mislim pa, da bi lahko Evropsko tožilstvo igralo temeljno ulogo pri boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Kajti na ta način bi lahko premostili to vrzeli, ki eh, vlada med to čezmejno naravo teh korupcijskih eh, dejanj eh, strani organiziranega kriminala in pa določenimi razsežnostmi, ki so zgolj nacionalne po naravi. In vse to za to, da bi lahko zagotovili bolj učinkovito eh, prikrivanje teh dejavnosti. No, veliko stvari lahko še povemo na to tematiko, predvsem kar zadeva zamisel o oblikovanju eh, celovite protikorupcijske politike in mislim, da Evropska unija vsekakor mora storiti več eh, na področju boja proti tem pojavom. Torej še enkrat hvala kolegici poročevalki za predstavitev tega dokumenta in seveda upam, da bom lahko še naprej, kar se da, odločno delala na tej tematiki. Hvala lepa. Hvala, naslednji je kolega Vali, izvolite. Ja, hvala lepa, gospa ja, predsednica, tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za ta kar celovit pregled. Prav tako sem sledil predstavitvi na odboru Libe, ki ga je pravila kolegica Laura Ferrara in mislim, da bi bilo zelo korisno, če bi celotno odbor za nadzor proračuna tudi lahko sodeloval pri pripravi tega dokumenta, predvsem z vidika identifikacije težav, ki jih povzroča izrednji kriminal na tem področju. In to je tema, ki je najbolj izpostavljena v moji državi v medijskem smislu, ampak konec koncev zadeva tudi vse ostale države. Eh, kajti organiziran kriminal je čezmejni pojav in najdemo ga praktično po vseh državah eh, članica. Kar zadeva mnenje odbora za nadzor proračuna, eh, je jasno, da se treba predvsem osredotočiti na eh, evropski proračun, ki nikako ne more financirati nezakonitih dejavnosti, tako mislim, da se treba osredotočiti na evropske sklade, na velike investicije, ki se, investira, ki se financirajo sredstvi EIB, vemo, kje prihaja do mm, infiltracije eh, kriminalnih združb, vemo, eh, kje sodniki v Italiji naprimer, preprosto ne morejo ukrepati, ker so določena eh, podjetja ustanovljena na podlagi zakonodaje držav, ki preprosto ne prepoznajo pojav organiziranega kriminala. Tako da to so pomembni vidiki, ki jih treba upoštevati v našem mnenju. Zdaj, čezmejna narava organiziranega kriminala, kako se lahko borimo proti temu z finančno transparentnostjo, če ne bodo banke tudi sodelovali, tudi če jih ne bomo prisilili, da tudi same nosijo odgovornost, kar zadeva transparentno upravljanje teh sredstev, tudi z morebitnimi sankcijami za banke, ki ne bodo delovali dovolj transparentno. Vemo, da imamo še vedno inštrumente, kot je Eh, skrbniška družba in tako naprej, ki služijo ravno to vrstnim dejavnostim. Tako da, če resnično želimo voditi bojo proti kriminaliteti, potem potrebujemo tudi transparentnost, kar zdajva finančne takove in dovolj bi bilo, če bi bile banke prve tiste, ki bi eh, delovale popolnoma transparentno in eh, bi odpravile načelo, ki ga zasleduje še veliko držav, ki ne sprejema ustreznih politik za zagotavljanje transparentnosti finančnih tokov v svojih bankah in eh, mislim, da bi morali najti neke možnosti za to, da se izpostavlja eh, tudi primere, da se lahko izpostavi primere nezakonitih eh, transakcij. Imamo že primere iz Švice in podobno. Torej, kar zadeva potem naslednjo točko, ki tudi mene zanima in sicer eh, vprašanje eh, delovanja carinskih organov v Lukah. Nedavno sem bil v Hamburgu in tam smo videli, kako globalizacija deluje. Ti kontejneri, ki prihajajo v eh, ta pristanišča, prihajajo v izjemnih količinah vsak dan, na tisoče jih je vsak dan in seveda vsakega ni možno kontrolirati. In dejstvo je, da se izvajajo eh, ciljna preverjanja za eh, varovanje evropskih državljanov pred eh, drogo orožjem in tako naprej. V nekih državah pa, so, pa je nadzor manj učinkovit, ker tudi ni ustreznih predpisov za boj proti mafiji in organiziranem kriminalu, kot imamo to v Italiji, tako da bi bilo dobro, če bi več storili na tem področju. Eh, glede ostalega pa mislim, da ste vse že povedali, tako da nima smisla, da to ponavljam, kar zadeva eh, program začite prič, eh, upravljanje z zasežnimi sredstvi oziroma premoženjem. Moram reči, da računam na odlično sodelovanje in da bomo lahko pripravili besedilo, ki bo resnično predstavljalo pomembno dodano vrednost in da bo na tej podlagi komisija lahko dejansko ukrepala in vzpostavila mehanizme za vsaj enkrat učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu. Hvala. Ja, dank, ich glaub, auch da... Hvala lepa. Zdaj moram povedati nekaj lepega o Italiji. Eh, država članica Italija je, moram reči, tudi zelo zgledna, ko gre za eh, zasek, zasek eh, nezakonito pridobljenega premoženja in tudi celoten svežen ukrep predstavlja zelo učinkovit način boja proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da se lahko veliko naučimo od Italije in mislim, da bi lahko uporabili Italijo kot primer eh, najboljše prakse. In tudi v Hamburgu so se že zgledovali potem. V imenu Olafa, gospa Ulrich, izvolite. Ja, ähm, Hvala lepa, predsednica. Da, strinjamo se, da je to pomembna tema organiziran kriminal in korupcija, komisija, je že leta 2011 sprejela svežen za boj proti korupciji, kjer smo uvedli tudi mehanizem za oceno in boj proti korupciji na evropski ravni. Poročevalka je že omenila, da je odbor Krim imel dva sestanka za pripravo resolucije. Komisar Šemeta je leta 2013 na enem od sestankov bil in je opozoril na nekatere pobude komisije, ki imajo enak cilj kot poročilo odbora. Prvič, predlog za Evropsko toživstvo, ki je že bil omenjen, pomembno je, da bi to toživstvo bilo dejansko učinkovito in neodvisno. zato da bi lahko dosegli želeni rezultat. Še en pomemben projekt povezan s tem je direktiva o zaščiti finančnih interesov s kazensko-pravnimi ukrepi. Kot veste, je krajši odmor v pogajanjih in mislimo, da je zelo pomembno, da naredimo napredek. Direktiva bo odgovorna za torej tudi določene pristojnosti toživca. Tam bo zapisano, da je pristojen tudi za boj proti korupciji, če gre za škodo finančnim interesom. Zelo pomembna točka. Vprašanje davka na dodano vrednost, to je tudi v poročilu odbora Krim. Lani smo pa dali predlog za izboljšanje administrativnega sodelovanja na področju DDV in finančnih interesov, pa smo ga morali umakniti. Predlog 2004-2006, komisar Moskoviči, je potem za naslednje leto napovedal akcijski načrt za izboljšavo področja DDV. -ja. In tukaj bomo preverili vse ukrepe, ki bi vodili k dosegi tega cilja. Naj opozorim še na to, da imamo še program Herkules za boj proti tihotapljenju cigaret. To je tudi pomembna tema pri organiziranem kriminalu. Financiramo pa tudi ukrepe na izdatkovni strani, še posebno nadaljno usposabljanje za organe držav članic in za sodelovanje med organi za izboljšavo le tega. In ne nazadnje, parlament in svet sta septembra sprejela spremenjeno redbo 515 in upamo, da bo to tudi uredilo zadevo. Hvala lepa. Dank. Das Wort zum Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat poročevalka za konec. Prosim. Činkuje, Hvala, gospod predsednica. Hotel sem se pristrčno zahvaliti za te zelo zanimive in eh, zelo koristne pripombe. Vse sem zelo Eh, natančno zabeležila in eh, pri nadaljem sodelovanju seveda računam na tesno sodelovanje med nami. Gre za tematiko, ki je skrb, mislim, da vseh politikov nekde to, kakšne politične barve zastopamo. Hvala. Ja, vielen Dank. Wir rufen diesen Punkt wieder auf. Hvala lepa. O tej točki bomo govorili spet 23. februarja. Tako sedaj pa naslednja točka, to je posebno poročilo 15 skozi 2015 o instrumentu za energijo Evropske unije, pomoč za obnovljivo energijo v vzhodnji Afriki. Klaus Heiner Lene, prosim. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za odličen delovni dokument. Kot ste dejali na začetku, gre za ta instrument. in preverili smo dobe 2006 do 2013, kjer smo potem e AF1 in AF2. E s 55 milijoni evrov obsegali več kot 200 projektov. Veliko je bilo obnovljivih virov energije. posameznih pa tudi fosilna goriva, 3 odstotki. Področje, ki smo ga obravnavali, je obsegal Zambijo, Madagaskar, Tanzanijo. Zavrtočili smo se na to regijo še prav posebno zato, ker je tukaj to zelo povezano z afriško energijo. 16 projektov smo preverili v tej regiji in naleteli smo na tri vprašanja, ki smo jih preverili. Torej, ali je bila izbira projektov ustrezna in koncept, ali smo se ustrezno odzirali in tretjič, ali smo cilje, ki smo jih želeli doseči, dejansko tudi dosegli. Še pripomba, vse vsem komisija opravlja dobro delo. Dostop do obnovljivih virov energije je bil olajšan torej veliko več pozitivnega kot negativnega. Vendar pa seveda tudi nekaj negativnega. Pri izbiri projektov je bilo tako, da je približno četrtina projektov po naših preverbah bil izbranih, čeprav smo imeli pomankljivosti že tako na začetku. Nadzor predvsej pomankljivosti samo pri petih od šestnestih projektih je vse skupaj bilo izpravljeno tako, kot je bilo časovno načrtovano. Komisija bi morala sprejeti korektivne ukrepe. Približno četrtina projektov ni dosegla učinkov. To lahko razložimo tudi s tem, da pač kontekst ni bil vedno enostaven. Pozitivno pa to pomeni, da je tri četrtine projektov in to je kar nekaj bilo uspešnih. In zato obstaja možnost, da bo prizadetim olajšan dostop do obnovljivih virov energije treh državah v vzhodnji Afriki, Madagaskar, Tanzanija in Zambija, tukaj smo si potem ogledali projekte na terenu samem. V Tanzaniji sem bil sam in sem si ogledal različne projekte v Ruši. Moj osebni vtis je bil dober. Ne vladne organizacije na terenu z veliko oneme izvajajo projekte, včasih so težave, ampak lokalne oblasti so to običajno sprejele. Imeli smo tudi potem razgovore v prestolnici Dar es Salaam s predstavniki vlade. Še prav posebno v Tanzaniji bo pomembno, kakšen vpliv bodo imeli plinski sporozumi za mešanico, energetsko mešanico v državi. To bi lahko bila težava, če bi torej našli velika rezerv, če bi našli velike rezerve fosilnih goril, bi to pomenilo nazadovanje za obnovljive vire energije. Vsaj na drugi ravni vlade v Tanzaniji pa vlada prepričanje, da so obnovljivi viri pomembni. Tri priporočila smo kot računsko sedišče tudi podali. Najprej bolj strogo izbiro projektov, boljši nadzor nad projekti in krepitev trajnosti. Podrobnosti so tudi v delovnem dokumentu poročevalca in na to z veseljem upozorim. Komisija je vsa tri priporočila sprejela. Z mano je tudi gospod Lokateli, pristojni vode enote na računskem sodišču. Za to temo, če so kakšno vprašanja, če imate kakšno pripombo, smo seveda pripravljeni storiti vse, da bi se na to odzvali. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalec pa je gospod Benedek Javor. Prosim. <clears throat> Um, Hvala, gospa predsednica. Uh, z veseljem sodelujem pri dokumentu obnovljivih virih energije v Afriki. Uh, še posebej zdaj, ko poteka COP21. Zahvaljujem se Klausu Heinerju Leneju, ki je bil revizor pri tem posebnem poročilu. Verjamem, da gospod Lene in pa računsko sodišče, da sta upravila odlično, odlično delo pri tem pomembnem poročilu. Afrika ima ogromen potencial glede virov eh, za obnovljivo energijo. In to ni samo v interesu afriških držav, namreč da uporabljajo več obnovljivih virov energije. To je tudi ena od eh, najpomembnejših eh, tem pri pogajanjih, ki potekajo danes v Parizu. Vse to je tudi v interesu evropskih držav, kajti mi lahko afriškim državam pomagamo pri prizadevanjih eh, za zmanjšanje emisij CO2 in pa drugih toplogrednih plinov. To je eden od naših najpomembnejših trajnostnih ciljev in zato si tudi prizadevamo v Parizu v teh dneh. Kot je že bilo omenjeno, se je to posebno poročilo osredotočalo na številne projekte, na 16 projektov v vzhodnji Afriki, vključno s Kenijo, Madagaskarjem in drugimi državami. okvir programa je znašal 475 milijonov evrov, to je kar velika vsota. Na to lahko gledamo kot na pilotni projekt za naša nadaljna prizadevanja eh, pri zelenem financiranju eh, za razvoj. Mislim, da je zelo pomembno pogledati, kaj dobro deluje in kakšni so rezultati eh, teh naših projektov v Afriki potem bomo zmožni bolje načrtovati in tudi izvajati projekte v prihodnosti, ne samo v Afriki, ampak tudi drugod. Številke si lahko sami preberete v poročilu. Mi smo pripravili poročilo odbora KONT. Zato zdaj ne bi govoril o številkah in o eh, različnih tipih projektov. Šlo je za projekte eh, boljše povezanosti, eh, potem distribucije energije, upravljanja z energetskimi viri in sistemi in tako naprej. No, zelo pomembno pa je naslednje in to je že bilo povedano. Tudi če Eh, so bili projekti polni upanja na začetku in eh, to bo tem državam eh, gotovo pomagalo pri prehodu na trajnostne vire energije, pa še vedno obstajajo tudi pomankljivosti pri teh projektih. Iz njih se lahko naučimo nekaj pomembnih lekcij v zvezi s tem, kako bolje načrtovati in izvajati to vrstne projekte najprej treba izboljšati načrtovanje projektov. Eh, potrebovali bi eh, predhodne eh, analize izvedljivosti na podlagi ustreznih podatkov. Večkrat se je izkazalo, da programi niso bili dobro zasnovani. In res bi si želeli eh, bolje oblikovanih projektov, bolj izvedljivih. Treba je zagotoviti tudi koherentnost politik eh, ter okoljsko, socialno in gospodarsko trajnost. To je treba zagotoviti zato, da bo koherentnost teh projektov in pa vidnost eh, projektov boljša. Prav tako si prizadevamo za dobre učinke tudi na širšo regijo. Potem pa vključevanje lokalnih skupnosti. Mislim, da je zelo pomembno, da ne pošljemo tehničnih projektov nekim lokalnim skupnostim, ne samo ta, ampak je treba lokalno skupnost tudi vključiti v izvajanje projekta. to bo zagotovilo neko trajnost projekta od vsega začetka. Mm, Skupno se je treba vključiti takoj. Projekti pa morajo bolje upoštevati tudi interese in pa pravice lokalnih skupnosti. Včasih lahko slabo razviti projekti prinesejo več škode kot koristi za lokalne skupnosti pa tudi če je prvotni načrt eh, ali pa če so prvotni cilji bili realni. Eh, vendar pa, če končni učinek za lokalno skupnost ni pozitiven, potem je res eh, vprašljivo, ali tukaj dobro ukrepamo ali ne. Potem pa so tukaj še napake ali pa zlorabe, do katerih je tudi prišlo. Seveda je najpomembneje izbrati prave projekte, vendar pa je pomembno tudi spremljati, kako se ti projekti izvajajo. In če pride do zlorab ali napak pri projektu, moramo to takoj in na ustrezen način preveriti. Treba je preveriti razloge, ali je bil postopek birokratsko preveč zapleten za te skupnosti ali pa je do problema prišlo zaradi korupcije, ki je lahko eh, tudi prisotna pri projektu. Vse skupaj torej treba zelo dobro načrtovati, zato da se eh, dobro porablja denar evropskih davkoplačevalcev. Hvala računskemu sodišču in gospodu Leneju. Mislim, da se v glavnem strinjava. Torej, zaključki so podobni, tako strani računskega sodišča, kot v mojem poročilu in uh, upam, da bo poročilo na koncu dobro sprejeto. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Jens Gajer. Ja, danke, frau prezidentin. Ich... Äh, Hvala lepa. Bom nakratko prevzel vlogo našega poročevalca Senci. Ni ga tu zapisal mi je nekaj točk. Bom kar prebral. Tako, da bo torej potem stališče naše skupine jasno. Podpiramo ta instrument, kajti s tem programom bomo vidik dostopa do energije upoštevali v razvojni politike Evropske unije in to prvič na odločen način. Podpiramo ta pristop, kajti dostop do ustrezne pocene in uh, razvite infrastrukture, se nam zdi pomembno za boj proti revščini. Zelo pomembno je v kontekstu razprav o povečovanju podpore čisti energiji to navesti tudi v delovnem dokumentu. In to je povezano s pogajanji o novem sporozumu o podnebnih spremembah. Potrebno je izpostaviti, da se lahko večina projektov klasificira za uspešne. Prav tako bi radi izpostavili dejstvo, da so ti projekti bili izvedeni v težkih razmerah in da zato je smiselno, da je tri četrtine ocenjenih projektov bilo uspešno izvedenih z dobrim trajnostnim izvedbenim elementom. Čeprav četrtina projektov ima pomankljivosti različnih vrst, je možno, reči, da je ta instrument precej uspešen. Prav tako pozdravljamo, da smo dosegli izboljšavo pri drugem pozivu po raz, pri drugem razpisu, kjer je analiza postala obvezujoča. Vendar pa obstajajo še vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti. Najprej postopek izbire mora biti okrepen. Ne moremo dajati sredstev projektom, ki so nezadostni, kar se tiče načrtovanja in realističnih ciljev, ali pa ni dovolj dobrega načrtovanja potem za izvajanje. Prav tako je potrebno v tem procesu imeti dobro določeno oceno, eh, vlogo ocenjevalca. Potrebno je nameniti več, podo, več pozornosti kvalifikacijam za delo, če se želimo izogniti napakam v prihodnosti. Še eno pomembno vprašanje je nadzor projektov, izvajanje, ki se zdi pogosto nezadostna. In preverbe na terenu samem morajo biti bolj redne. Prav tako pa je potrebno vključevati nevladne organizacije in lokalno skupnost. Zato so poročevalcevi nasveti o delovnem dokumente zelo dobrodošli. Samo nekaj več kot 50 odstotkov sredstev je bilo že dodeljenih. To ni bilo omenjeno v tem poročilu, vendar pa to mora biti pomembno za nas. Na splošno instrument dobro deluje. Računsko sodišče je dobro pravilo delo, Evropski parlament pa lahko tudi razjasni nekaj teh pomankljivosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Nihče drug. Potem dobi besedo Rudi Šauzer, GD Devko. Ja, dank, Hvala lepa, predsednica. Najprej naj se zahvalim računskemu sodišču in poročevalcu za zelo pozitivno oceno tega programa. Redko slišimo toliko pozitivnega, zato je to seveda zelo dobro za nas. Hvala lepa za to. Smo pa tudi sami mnenja, da je to bil izredno uspešen program. Že v času trajanja programa smo skušali zagotoviti izboljšave programa, zato priporočila računskega sodišča lahko prevzamemo in jih še dodelamo, da jih bomo ustrezno izvedli. Že v drugem pozivu smo uvedli možnost, da vključimo tudi študije o izvršljivosti in to smo potem torej izboljšali. Medtem imamo zdaj tudi sistematični nadzor vseh programov, tako da smo lahko gotovi, da lahko v vsakem trenutku se odzovemo morda še dve, tri pripombe, ker je to tako uspešen program. Kot sem že dejal, smo pri obeh prejšnjih eh, pozivih uložili približno 300 milijonov evrov in smo dosegli približno 15 milijonov ljudi. To pravim zato, ker smo za 20 evrov na osebo torej, zagotovili precejšno izboljšavo kakovosti življenja, kar se dostopa do energije tiče to velja za področje obnovljivih virov energije, zato smo veseli, da gre večinoma za obnovljive vire energije. Gospod Lene je opozoril na to, da nekatere teh držav imajo tudi fosilna goriva. To bi bilo veliko draže v državi kot je Tanzanija oskrbovati ljudi s termoelektrarnimi plinom, kot pa z decentralizirano obnovljivo energijo. Zato torej smo s tem podali pomemben prispevek k ustrezni eh, elektrifikaciji držav v razvoju. Naj dodam, da so sklepi, ki smo jih potegnili iz zaključkov, dovolili organizirati tretji razpis. In tukaj smo potem že imeli več naložb, mi smo investirali manj. To je seveda izboljšava, kar se nas tiče. In danes bomo sprožili četrto fazo Electrify v Parizu, kjer bodo tudi zasebno podjetje lahko sodelovali in je lahko stopna sofinanciranja tako nizka kot 10 odstotkov. Lahko potem imamo zvodene 1 na 10. Torej, iz tega smo skušali torej, potegniti zaključke, izboljšati sistem in priti bliže dolgoročnemu cilju, da bi čim več gospodinstev v Afriki imelo dostop do obnovih virov energije. Kot sem torej dejal, bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi priporočila računskega sodišča in poročevalca vključili v naše nadaljne delo in da bi delali še naprej v tej smeri. Lepa. Računsko sodišče, gospod Lene, še enkrat. Zelo kratek bom, predsednica mislim, da je to zanimivo poročilo tudi zato, ker je to aktualno tudi zaradi razprave na podnebnem vrhu in tudi nedavno smo imeli afriški vrh na Malti. Ti temi sta tudi pomembni. Kar se mene tiče, iz vlastnih izkušenj, z obiska, pa imamo vtis Rudija Šojzarja, v bistvu gre samo za obnovljive vire energije, ki lahko rešijo te težave. In tu lahko s precej majhnim denarnim vložkom dosežemo precej. Prej sem bil nekoliko bolj previden, kar se tiče alternativ za fosilna goriva. Včasih, oziroma pogosto obstaja akutna nevarnost, da če se kje odkrije nafta ali plin, da pač se gledajo dolare in pozabijo potem na vse. Moj tis pa je bil, da se to tu ne bo zgodilo. Seveda moramo to še naprej spremljati. Vendar pa seveda to njim ne bi pomagalo, ne bi pomagalo ljudem, ki tam živijo, morda bi pomagalo pri finančnem tokovu, s katerim predstavnice v drugo. Po mojem mnenju je še vedno prisotno to načelo, da se bodo tega držali. In mislim, da je upravičeno, da rečemo, da s temi programi, obnovljivimi programi, imamo razumno alternativo, da bi trajnostno izboljšali razmere. Hvala lepa za to, kar ste posedovali, gospod Gajer. Pripomp nimam. Hvala. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte poročevalec, prosim. Hvala, samo dva stavka. Eh, oprostite, ker ne morem sodelovati pri tej nemški razpravi med komisijo in računskim sodiščem. Moja nemščina ni dovolj dobra. Zahvalil bi se za mnenja poročevalcev v senci. Eh, mnenje, ki ga je predstavil gospod Gajer, je zelo pomembno in skušali ga bomo vključiti. Tukaj se vsi strinjamo. No. Uh, Še ena pripomba, zelo me veseli, eh, da eh, se program nadaljuje, da je predviden naslednji krok. Eh, mislim, da je to pravi model, kako lahko učinkovito uporabljamo evropska sredstva zato, da pomagamo državam v razvoju pri njihovi energetski tranziciji. Pa ne samo pri energetski tranziciji, ampak tudi pri boju proti energetski revščini, revščini nasploh pri pomankanju dostopa do energije. Mislim, da je treba upoštevati vse pomankljivosti tega programa, ampak kljub vsemu gre za dober program in eh, če se bomo nekaj naučili iz svojih izkušenj, potem to res lahko postane eh, zgleden program za naše nadaljne eh, izdatke in pomoč na tem področju. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa. Da, seveda, božični mir, lepo. Tako, končali smo s to točko. Hvala lepa. Sedaj pa predzadnja točka na dnevnem redu. Poročilo o misiji našega odbora v Grčijo. Na kratko bom poročala. Naj upozorim na dokument, ki ga imate. Naše poročilo poti, na rekovajih, ki je zelo pomembno. Naj se zahvalim vsem, ki so sodelovali na misiji, pa tudi obema svetovalcema za organizacijo vsega. 181 projektov je bilo na seznamu. Izbrali smo si sedem projektov in sicer štiri od sedmih, ki jih je tudi komisija označila za tvegana. Dva smo si izbrali seznama komisije, ki jih je klasificirala kot dodatne ukrepe in enega z normalno potjo implementacije. Torej, ogledali smo si celotno Grčijo, potovali smo sami tja, 1,8 milijarde evrov so vredni vsi projekti skupno. Sedaj pa podzemna železnica v Solunu in razširitev, 380 milijonov evrov približno, potem oživitev jezera Karla, 28 milijonov evrov, potem katastar, potem nacionalni register, nekaj več kot 5 milijonov evrov. To so torej bili tvegani projekti, potem pa projekti za mudo. Tukaj je šlo za železniško progo Titoreja Domokos in sistem e-vozovnice v Atiki. Normalna implementacija pravi komisija. Avtocesta Ksinjada Trikala, krok 440 milijonov evrov. To je avtocesta e I-65. Kaj smo ugotovili? Centralizacija države je ena največjih težav, kajti odgovornosti na lokalni ravni ni. Zato eh, resnično želimo pomisliti na to, da bi regionalnim in lokalnim organom predali več odgovornosti za uspešno izvedbo teh projektov. Ugotovili smo, da prihaja včasih celo distanciranje na lokalni ravni, kar se tiče velikih infrastrukturnih projektov. In to je pravzaprav nespremljivo. Kajti, če vsi zavirajo, kjer se zavirati da, potem seveda se da na lokalni ravni veliko stvari zavreti. In pri velikih projektih, in tukaj je šlo izključno skoraj za velike projekte, je potem včasih želja prevelika in projekti niso realistični. Arheologija je veliko krat razlog za zamude arheološke najdbe. In tukaj bi bilo že nujno, da se v Grčijo ločijo točno, kaj se zgodi, če se arheološke najdbe najdejo. To se pač dogaja. Potem se zgubljajo meseci, leta in da okrepočevalci plačujejo za to, to je nespremljivo. To je potrebno spremeniti in zato bi bilo pomembno, če bi Grki sprejeli ustrezne odločitve. Tudi razlastitev je zelo pomembno vprašanje. 55 km je že zgrajenih avtoceste, vendar pa se potem ne more uporabljati, ker ni izvozov in dovozov, ker pač imajo težave z razlastitvijo. Potem moramo reči, tukaj pa nekaj sistemsko ne deluje vprašanje kupovanja zemljišč in razvestitev, to bomo spremljali, kajti to je popolnoma nespremljivo. Da se kaj takega dopušča, da zato plačujejo dokopočevalci, je nespremljivo. Gospodarski položaj in tudi politični položaj, tudi to je vodilo do tega, da mora dokopočevalc plačevati za zamude pri projektih. Imamo projekte, ki mesece niso imeli direktorja, kjer se niso sprejemale odločitve, tako da je tudi zaradi tega prihajalo do zamud. Vsaka menjava vlade vodi do nadaljnih zamud, nestabilnost v projektnem vodenju je nespremljiva. To, da vsaka vlada menjuje tudi projektne menedžerje, je neverjetno. In za me je to slabo da se ne zagotovi stalnost vodenja projektov strani komisije. Zaskrbljeni smo se vrnili iz Grče, kajti videli smo razvaline, ki nastajajo s temi investicijami. Zato torej tam, kjer prihaja do zamud, to je 52 projektov, 5,5 milijarde evrov. Za te projekte želimo pregled na tem, kateri projekti se še lahko financirajo, pri katerih pa bomo rekli, zdaj je pa dovolj, naprimer, kjer to traja že 15 let, ki jih ne bomo več financirali. Kaj se pa naj zgodi s temi? Seveda, to ni dobra rešitev reči sedaj, je pač tako, bomo pač končali, bo pač to investicijska razvalina. Za te projekte moramo najti rešitev in tega si želimo, pripravljeni smo na pogovor. Je pa potem vprašanje, ali se bomo odločili potem po posameznih primerjih za podrševanje podpore. Seveda pa ni sprejemljivo, da bomo potem čez sedem let spet imeli enake težave, ko se odločimo o podaljševanju. Ne smemo imeti pa seveda splošnih odločitev. Potrebno se bo odločiti primer po primeru. Tukaj pa potrebujemo več podatkov, torej želimo vedeti, kateri teh 52 projektov so taki, da jih naj ne bi več financirali strani EU. To velja tudi za 14 tveganih projektov, tudi za te velja vprašanje, kaj se dogaja s temi, jih bomo ustavili, da bo se skupaj vodilo do ničesar. Potem bomo s tem jezerom, kaj naj imeli, najdražje jezero na svetu, verjetno. To je potem umetno jezero, ki je strupeno, ker je premalo vode v jezeru. Veliko je rac in gosi in samo to smo naredili z 28 milijoni evrov. Je potrebno seveda to dobro ovrednotiti. Potem teh 14 projektov, torej, kjer komisija pravi, da je tvegano, tukaj gre za približno milijardo evrov, kaj naj bo s tem, tudi kataster spada v to in seveda ni dobro, da ne bi nadaljevali projekta, vendar pa tudi tukaj se nam je zdelo, da se lokalno gledano taki projekti ne zdijo tveganim. Ampak tako je v Grčiji. Težko je doseči podobna stališča med Bruslom in lokalno skupnostjo in da bi potem ugotovili, kje so težave. 2021 meni vodja projekta, da bi naj bil projekt končan. To se mi je zdelo dobra novica. Tako da bi vsaj imeli luč na koncu predora. Razen, če to ne drži, tudi to je možno. Da, torej, moramo do konca leta izvedeti, kako naprej. Potem tudi grški nacionalni registr. To je zelo pomembna zgodba, kajti videli smo, da upokojenci ali preminuli še vedno dobivajo pokojnine, ker nihče ne ve, da so mrtvi. Zato bi potrebno bilo združiti torej, pokojninski sistem s sistemom nacionalnega registra. Tudi to je ogroženo Dejali so nam, da je na dobri poti, vendar pa, če sem si to dobro razložila, potem se je tudi tukaj vse spremenilo. Spremembo vlade. In to je potem tudi dramatičen razvoj. Dogodko tudi tukaj moramo to spremljati. Če izvedemo administrativne reforme, decentralizacijo, če lokalne skupnosti ne morejo spremati odločitev, tem to ni dobro. Dobro je bilo, če bi to lahko spremenili. Pogovarjali smo se z vodjem projekta, ki je jasno dejal, kaj se bo zgodilo, če bodo finančno pomembne odložitve nad 50 tisoč evrov sprejete na ravni uradnikov v Atenah. Naprimer, če bojo potrebovali papir, pa si bo ta uradnik odločil, da tega ne bo sprejel, potem pa ga pač ne bodo imeli. To so odločitve, za katere nimam razumevanja osebno. In kjer bi bilo pomembno, da bi tudi Grki sami, tudi politika, uvideli, da bi z nekaj ukrepi lahko precej dosegli. Bi lahko Grči dosegli kar nekaj napredka. Torej, kako bo s projekti, to želimo vedeti. Želimo imeti oceno, kje se umaknemo in kje ne. Tistega, če se ne bomo več financirali, ima posledice potem tudi za naprej. Naj se zahvalim računskemu sodišču, kolegu Lazarovu in Evropski komisiji. Dva uradnika sta bila z nami, ki sta dobro upravljala svoje delo. Naj vsem zagotovim, da se bomo te teme še lotili, jo bomo spremljali, kajti to je v skupnem interesu, da v Grčiji zagotovimo tudi dokončevanje projektov, da pridemo k rezultatu. Jasno pa je, da mora država članica Grčija si tudi želeti dokončevanja takih projektov. Januarja bomo pomabili ministra, oziroma kot odbor bomo spet govorili o razrešnici. Gotovo bomo torej skušali se pogovoriti tudi s politično ravnjo. In te teme ne bomo pozabili. Torej, naslednji termin politična raven, potem pa delavnica, predstavitev, karkoli že o razlastninjenju. In napovedali smo že, da je to potrebno spremljati. Torej, obisk je bil smisen. Naj se zahvalim vsem kolegicam in kolegom, ki so tudi bili na misiji. Toliko. Na seznamu pa je kolegica Ajala, prosim. Sí, eh, gracias, presidenta, sí, yo también. Hvala, predsednica. Tudi sama se želim eh, zahvaliti našemu sekretarjatu, ker so oni morali tudi upraviti veliko dela. Mm, šlo je za zapleteno nalogo, ampak mislim, da nam je uspelo eh, priti na vsa prizorišča pravočasno. Pravili smo analizo podatkov in vso revizijo, ki je bila potrebna. Pregledali smo eh, te projekte. Zahvaljujem se tudi komisiji in delovni skupini. Mm, hvala, da ste nam dali eh, vse potrebne dokumente, ki so bili koristni za nas. Hvala tudi za vse predloge in pa rešitve za trenutno situacijo. Sama bi poudarila nekaj, kar mislim, da ni bilo dovolj poudarjeno. Grčijo smo obiskali eh, v ruševinah, pa ne eh, starih antičnih ruševinah, ampak v ruševinah trenutne gospodarske krize. Grčija je arheološka zibelka in to je treba upoštevati pri pripravi katerega koli projekta in pri izgradnji infrastrukture. Je treba upoštevati tudi dodaten strošek zaradi tega. To bi morali predvideti tudi mi, ne samo Grki. No, prišli smo torej v državo gospodarsko uničena. Velik del podjetij, ki so sodelovala pri projektih, naprimer pri uh, metroju v Solunu, avtocesti in tako naprej, ta podjetja eh, so izgubila možnost financiranja, nobene likvidnosti ni v državi. Eh, druga podjetja so se morala prestrukturirati in res je gospodarska kriza tam zelo huda. dobro je, da eh, Grki vsaj do določene mere stvari peljejo naprej. Naprimer, pri avtocesti se je pojavil problem z lastništvom nad zemlišči, potem pri katastru gre tudi za drugačno situacijo kot v drugih državah. Naprimer, lastnik vsakega koščka zemlišča Eh, ima zapleteno situacijo v Grči bolj kot drugot. In upam, da bomo s komisijo to uspeli rešiti, kajti sicer eh, bo vse skupaj še bolj zapleteno. No, um, pri strukturnih skladih gre za harmonizacijo istih pravil, vendar pa je treba upoštevati tudi to, da je situacija v Grčiji težja kot drugot. Kriza je državo pustošila kot nek eh, tsunami, eh, trpelo je socialno, gospodarsko področje, predvsem pa podjetja in mislim, da moramo to upoštevati pri svojih eh, izsledkih, pri analizi, ki jo bomo pripravili. Tudi rešitve komisije in delovne skupine za te konkretne projekte in pa za vseh 181 eh, projektov. Torej pri vsem tem je treba upoštevati, da so stvari stale in to od 6 do 8 let, kolikor že traja gospodarska kriza v Grčiji. Upam, da bomo to lahko upoštevali. Kar pa se tiče decentralizacije, sama sem živela v taki situaciji. Doživela sem decentralizacijo in v moji državi smo tudi dobili evropsko pomoč za to. V Nemčiji je situacija drugačna. Odločitve se vseeno potrdijo na skupnem glasovanju v drugim, drugih državah državah, ki so bile eh, centralne, pa so se potem decentralizirale, pa grejo odločitve prek različnih ravni. Ne vem, kakšna rešitev bi bila primerna za Grčijo. Mislim, da bi morali o tem dvakrat razmisliti. Eh, ne vem, če ima smisel dati posebne pristojnosti regijam. Eh, v Španiji, na primer, so določene regije bile povsem sposobne uh, decentralizirano upravljati s svojimi pristojnostmi in sredstvi. Eh, ne vem, ali bi to delovalo v Grči, morda pa vendarle. Eh, strinjam se z vami, gospa predsednica, če se odločitve sprejmajo v Atenah in se ne preveri situacija na terenu, potem je vse skupaj težko izvajati. In eh, bomo videli, kaj nam bo komisija predlagala kot rešitev decentralizacija sama po sebi eh, ne more biti rešitev, če je ne proučimo dobro vnaprej. No, v osnovi je eh, kriva gospodarska kriza, ki traja že leta in leta in eh, mislim, da si projekti regionalnega razvoja zaslužijo našo pozornost. Mi pa bi morali pri tem upoštevati, kako je vse skupaj prizadela kriza. Metro v Solunu videli smo skoraj vse razen postaje Venizelos. Potem imamo mm, avtocesto, kjer obstajajo problemi zaradi uh, razlastitve in pa železnica, tiri so postavljeni in vlago bi pravzaprav že lahko vozil eh, po njih. Še vedno se država sooča z ogromnimi težavami. So v hudi gospodarski in finančni krizi in podjetja so rekla, da ni nobene likvidnosti. podjetja niso imela možnosti plačati niti podizvajalcev. Mm, to želim, da se tudi upošteva pri našem razmisleku. Hvala. Ja, želje, ker zadeva spremembe, so vedno dobrodošle, ampak naj povem tudi, da imam vedno vtis in to me tudi modi, moti, da nam vse čas malce lažje. Ko človek, ko človek malce zakopje v podrobnosti lokalno, uh, Eh, pred koncem dneva vedno vsaj dve različici resnice slišiš. Ko gre za avtocesto in za napredovanje del, je vodja projekta dejal 63 odstotkov in eh, odgovorni projektant pa je dejal 58 odstotkov. To je veliko razhajanje pri takšnem projektu. A potem sem petkrat zastavila vprašanje glede stroška zamud pri trasiranju železnice. Projekt Titoreja Domokos. Na no, petkrat zaporedoma sem spraševala in petkrat sem rekel, ne, sem jih zagotovila, ne, ne, ni zamud. Potem je nekdo dejal, ja, ja, je bila zamuda, ker ti eno leto iz političnih razlogov nismo imeli vodje projekta. In to ne pušča dobrega občutka, kar zadeva zanesljivost teh informacij, mimo eh, samega dejstva, da, da, da tega tudi nisem sem pisala, ker mislim, da to preprosto sodi k intelektualni poštenosti, kajti pomembno je, da ima človek vsaj možnost zanesti se na tisto, kar človek vidi na prvi pogled. Zdaj 11 let se že ukvarjam z Grčijo. Tretjič smo zdaj bili tam in eh, vsakič človek naleti na določene organe, ki takoj povedo, zakaj gre, kje so težave in to je seveda bistveno boljši eh, občutek, ki ga, ki ga človek dobi, ampak na koncu koncev je tako stane vse tako, kot je bilo. Zdaj pa besedo predajam še kolegu iz eh, računskega sodišča. Izvolite. Thank you, uh, Hvala, gospa predsednica. In pravzaprav nimam kaj dodati eh, k vašemu povzetku misije in k prispevku gospe Ajale eh, Sender. Veliko veselje mi je bilo sodelovati pri tej misiji. Z veseljem sem šel na to misijo skupaj z delegacijo odbora Kont in zelo zanimivo je bilo videti situacijo na terenu čisto drugače je, eh, če situacijo proučujemo prek številk in pa zapiskov mm, raznih revizij in pa če državo dejansko obiščemo in si stvari ogledamo na terenu. Hvala. Ja, za Evropsko komisijo, gospa Modi. Thank you very much. Um, Hvala, gospa Gresle. Tukaj sem bila junija in skupaj z vašimi službami smo pripravljali misijo. Mm, to je bila tudi za nas dobra priložnost, da eh, se z vami udeležimo misije in da skupaj eh, zelo plodno sodelujemo. Zato bi se najprej rada zahvalila vam in vašim kolegom, da ste nas sprejeli. Vsi se strinjamo s poročilom, ki ste ga podali. Mislim, da ste dobro opisali to, kar smo videli na terenu. Da situacija je zelo nesrečna, želimo si, da bi bila boljša. Vendar pa naj na kratko, tako kot sem to naredila junija, podam eh, poročilo o stanju, kakšna je naša politika. Potem pa eh, se bom sredotočila še na to, kako se bomo odzvali na priporočila v zvezi s specifičnimi projekti. Skupaj smo preverili, kakšne so zadeve in vsi poznamo situacijo na terenu. No, glede izvajanja kohezijske politike, ko sem junija prišla k vam, se boste spomnili, da eh, je to politiko takrat eh, prizadelo pomankanje likvidnosti gospa Jana Sender je to tudi poudarila. Mm, gre tudi za nadzor kapitala in zato se je hitrost izvajanja projektov zelo zmanjšala. Vsi projekti trpijo zaradi pomankanja finančnih tokov. Najbolj nujna zadeva je bila, da se politiko začne spet izvajati in da se spet vzpostavijo finančni tokovi. Vsi upravičenci pri projektih so se pritoževali, da niso dobili izplačanih eh, izdatkov. In to je vodilo v to, da so bili sprejeti izjemni ukrepi eh, za Grčijo, da se zmanjša pritisk na nacionalni proračun in da se zagotovi dodatna likvidnost. Ti izredni ukrepi v zvezi z njimi naj omenim, da smo že plačali 1,3 milijarde poleg običajnih plačil, ki jih eh, redno izplačujemo. Kot se spomnite iz predloga, eh, to temeli na mehanizmu eh, financiranja in to vse zaenkrat dobro poteka. Skoraj vsak teden o tem razpravljamo tudi z grškimi oblastmi. ukrepi so podprli tudi evropski prispevek za obdobje od 2007 do 2013 za vse projekte in programe. In dva programa še nista dosegla 100-odstotnega pragu evropskega prispevka, OP eh, Digital in OP Environment. Mm, pri teh dveh še čakamo na dodatna plačila, zato da bodo doseženi. Eh, torej da bo doseženih 100 odstotkov. Eh, vendar pa mislimo, da to ni dovolj in da ni pravi način reševanja uskih grl. To ni pravi odziv, kaj ti spremljati ga mora še naslednje. Spremljati ga morajo dodatni ukrepi, kot ste sami rekli. Zavedamo se vseh pomagljivosti, ki ste jih eh, pravilno povdarili tudi vi, politična nestabilnost, potem administrativni postopki, potem nenadzorovane zamude zaradi eh, razlastitev, zaradi uh, izkopavanja arheoloških ostankov in tako naprej. Pogosto se projekti tudi izgubijo v birokraciji uh, in neprimerno je, da davkoplačevalci v takšnih primerjih še naprej plačujejo za te projekte, vendar pa moramo povedati, da niso vsi projekti taki. Mm, imamo oziroma imeli smo tudi delovno skupino za Grčijo in začeli smo postopek poenostavitev. Rezultati tega dela eh, so že v novi zakonodaji za izvajanje in sicer za obdobje od 2014 do 2020. Eh, videli boste, da naj bi se finančno upravljanje izboljšalo ne bo eh, več možnosti za pretirano eh, sklepanje pogodb in tako naprej. To se zdaj bolje nadzoruje eh, in je vnešeno tudi v informacijski sistem. Težje je tudi blokirati nek projekt zdaj po teh novih pravilih. Mislim pa, da bi morali narediti še več. Eh, in skupaj s kolegi, ki so bili v Grčiji tudi prejšnji teden, bomo še naprej delali na eh, poenostavitvah, predvsem glede izvajanja. Pomembno je tudi postan, poenostaviti postopek plačil in eh, želimo še enkrat pregledati celoten postopek izvajanja na ta način bomo ugotovili, eh, kaj lahko poenostavimo. Potem bo medministrsko srečanje eh, tudi razpravljalo o tem, zdaj z grškimi ministri govorimo o tem, želimo zagotoviti, da bodo vsi eh, sodelovali, tako da bodo res sledile konkretne odločitve. Kar se tiče pomankanja načrtovanja, želimo vključiti tudi Jaspers in to v večji meri. Uh, kolegi so bili v Grčiji tudi v zadnjih tednih in upam, da bodo podprti vsi večji projekti. Potem glede eh, razlastitev smo že eh, naročili tudi posebno študijo. Komisar Han je zaznal ta problem in komisija bo zdaj izvedla študijo, ki jo bo potem dala na razpolago grškim oblastem. Določeni koraki so bili že izvedeni, ampak eh, njih bilo dovolj in mislim, da dodatne informacije na tem področju lahko samo koristijo. Želimo doseči to, da se dogovorijo o pravični ceni za razlastitve in da ne bo vse skupaj temeljilo samo na odločitvah posameznikov. O tem se pogovarjamo s kolegi in zagotovili bomo pomoč, če se bodo grške oblasti s tem strinjale. Potem pa še lokalne in regionalne ravni. Mi želimo um, grške oblasti pozvati in pomagati, da se okrepijo kapacitete manjših lokalnih skupnosti. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. obstaja pa tudi potreba po političnem odločanju v državi in tukaj lahko prav pride vaša pomoč. Administracija se ne more odločati o stvarih, ki so izven njenih pristojnosti. To zadeva določene projekte, ki ste jih obiskali. Komisarka Krecu je tudi pred kratkim šla v Grčijo in se je v tem pogovarjala eh, s premijejem in pa z ministri odgovornimi za to politiko ampak določene teme pri določenih eh, projektih še niso bile rešene, naprimer eh, eh, metro v Solunu, potem pa še izjava Evroskupine z dne 23. novembra. Tudi tam se omenjajo ta oska grla in pa potreba, da se to odpravi, predvsem pri ključnih projektih. Evroskupina je povedala, da pozdravlja to, da grške oblasti želijo do decembra postaviti drugi eh, mejnik in da želijo odpraviti oska grla pri ključnih projektih, eh, predvsem eh, pri avtocesti in pa metroju v Solunu. Torej, na najvišji politični ravni je bila podana ta izjava in mislim, da moramo nadaljevati s projektom metroja v Solunu še vedno čakamo na dogovor med državo in izvajalcem. Komisija je prosila tudi za četrletno poročilo. Poročilo iz oktobra je bilo zelo zaskrbljujoče. Nova odločitev je bila sprejeta na Ministrstvu za kulturo, predvsem, ko gre za postajo Venizelos. E, torej, da bi se tam e, stvari spet ustavile. E, in to je eden od projektov, ki se res sooča s številnimi težavami. Zato zanj potrebujemo polno politično podporo, da bo res prišlo do odločitve eh, in to ne na škodo evropskega proračuna. No, glede ostalih projektov, naj povem naslednje, pri katastru stvari ne gredo naprej. Nekateri projekti se pomikajo počasi naprej vendar pa ste rekli, da pri določenih projektih eh, kakšen del projekta nikoli ne bo dosežen, naprimer pri jezeru Kala. Um, tukaj ne bo več evropskega prispevka. Kaj ti veliko evropskega denarja je bilo že izgubljenega pri tem projektu. Ne bomo. Eh, tudi sprejemali dodatnih stroškov in izdatkov za ta projekt. Morali bodo ustrajiti pač pri eh, prvotni osnovi. In to je nekaj, kar eh, vsekakor tesno spremljamo. Od julija tudi poteka pregled vseh programov. 52 eh, projektov. Eh, bomo še posebej spremljali te, vse te, ki ste jih omenili. Eh, to je vredno 1,5 milijarde. In do konca projektov, tudi po letu 2015, bomo spremljali zadeve naprej. Spremljali bomo to, kaj tudi potrebuje uh, nacionalni proračun v zvezi s temi projekti. In potencijalno lahko tudi eh, del iz ESM gre eh, za to, če bo seveda nacionalni prispevek ustrezen. to so glavne stvari, ki sem eh, vam jih želela povedati. Eh, smo vam pa vedno na razpolago, če boste želeli izvedeti kaj o stanju izvajanja teh projektov. Potem pa bo potekala tudi delavnica o razlastitvah v Grčiji, tudi glede tega smo vam na razpolago in najlepša hvala v imenu služb komisije za to, da ste nam omogočili sodelovanje pri tem. Hvala. 2022? Ja, te 52 ukrepov bi vsekakor radi še preučili, da vidimo, kako gre financiranje naprej, eh, da vidimo, kako stvari gredo. Torej, no, teh 15 projektov, ena milijarda, ki ni bila porabljena tu, pa bi tudi radi vedeli, kdaj in v kakšni višini bo prišlo do ponovne aktivacije sredstev tu bi zelo radi natančno videli, kako so stvari zastavljene po projektih. Zdaj, kar zadeva študijo o eh, razlastitvi, vemo, da so stroški razlastitve v Grčiji na račun proračuna EU najviše v EU, tako da bi vsako lahko slišali tudi kar, kar eh, nekaj informacij o ljudi, ki so se s tem ukvarjali, kajti eh, to je tudi ena od tem, ki je za nas eh, prioritetna. Ne nameravamo pa vsega tega, da je spet eh, dajati na zbizni. Gospa Ajala, izvolite. Hvala komisiji za vse informacije, ki so zelo koristne za nas. Eh, rada bi samo preverila, če sem prav razumela v zvezi z projektom za metro v Solunu in glede postaje Veniselos. Slišala sem, da je prišlo do odločitve vlade proti nečemu, ampak proti čemu. Eh, imeli smo prvotni predlog, prvotni projekt, kjer je bilo predvideno uh, to, da naj bi uh, arheološke najdbe uh, bile tudi vključene, da bi bile v enem nadstropju te postaje. Ta postaja naj bi bila zgrajena, ostalo pa naj bi ostalo tam. Eh, potem eh, pa je bil še en načrt. Ta prvi načrt je bil načrt eh, izvajalcev, načrt občine pa je, da se vse pusti, torej da, da vse obstane tako, kot je, kot v kakem Felinjevem filmu. Kakšna je bila torej odločitev vlade, proti kateremu projektu oziroma modelu so se odločili? Ja, in sagen Sie uns auch, ob die Information. Ja, in povejte nam tudi, ali podatke o posameznih projektih dobite prostovoljno ali pa jih je treba posebej zahtevati. Much, uh... Hvala za vprašanja. Naj odgovorim najprej glede postaje Venizelos. Uh, Kulturno ministrstvo je sprejelo novo odločitev. To je že tretja eh, v zvezi z arheološkimi najdbami na tej postaji. In tehnična rešitev, ki se zdaj predlaga, je, da se nadaljujejo dela, ne da se arheološke najdbe odstranijo. Eh, vendar pa ta odločitev ogroža eh, hitro izgradno te postaje. In mi smo prosili grško oblasti naj nam podajo akcijski načrt o tem, kakšna bo časovnica zdaj. Zelo pomembno je, da se ohranijo te arheološke najdbe, vendar pa moramo ugotoviti, kakšna bo zdaj časovnica za izvedbo projekta. Želimo se tudi izogniti temu, da bi dodatne stroške nosil evropski prispevek, evropski proračun. To je torej ta žgoča tema in čakamo še na akcijski načrt grških oblasti da bomo videli, kako bomo potem uh, ohranili ali pa spremenili ta projekt. Imamo pa tudi večji projekt na tem področju za obdobje od 2014 do 2020 eh, in vse to je opisano v poročilu. Kar pa se tiče eh, vašega vprašanja glede 52 projektov, kaj se bo zgodilo? do zaključka marca 2017, ko bomo prejeli dokumente o zaključku, bomo eh, še vedno spremljali napredek na področju teh projektov. Ko pa bo komisija ocenila te projekte, bomo videli, katere lahko ohranimo in katere bomo ukinili. Eh, ukinili v smislu evropskega prispevka. Eh, isto velja za visoko tvegane projekte. Tudi pri, pri obdobju 2000 do 2006 je bilo tako. Vendar je zdaj še prezgodaj. Mi projekte še naprej podpiramo in jih tudi bomo do njihovega zaključka. Bomo vas pa tudi vse čas obveščali. Oprostite še nekaj. Želela sem uh, eh, povedati povedati še to, da vam bomo še ta teden poslali študijo. Dobro, hvala lepa. S tem smo zaključili. Naslednje zasedanje bo 5. januarja ob 15. Čaka nas pa še krajši sprejem. Tisti, ki ste še tu, vas lepo vabim, da nazdravimo novemu letu. Želim vam vsem blagoslovljene božične praznike. In, uh, če se ne vidimo, se upam, da vidimo ponovno. Sveže in prerojeni v začetku prihodnega leta. Hvala tudi tolmačem za dodatno delo, ki jim tudi želim prijetne prične praznike in srečno novo leto. Hvala lepa.